Witam państwa. Dobro jutro, gospe in gospodje. Sedaj, v 9.15, v torek, zjutraj. Nekoliko zamujamo, ampak vendarle bomo začeli z drugim delom, drugim dnem zasedanja odbora za notranje trge varstvo potrošnikov in nacionalnega, nacionalnih parlamentov v zvezi z krepitvijo enotnega trga. Govorili bomo o priložnostih in pa izzivih pred nami. Danes bomo govorili o upravljanju enotnega trga, vodene partnerstvo in izvajanje. Pozdravljamo vse predstavnike nacionalnih parlamentov, poslance Evropskega parlamenta, člane odbora za notranje trg in vas potrošnikov, predsednika odbora Harborja. Kako potekla naša razprava? Poslanci, ki se želite oglasiti, prosim, da izpolnite obrazec, za čas za govor. Imate modre kartice pri tej razpravi. Delegacije so dobile te kartice, glede na to, kako ste se prijavili. Sekretarat je tudi pripravil seznam govorcev v skladu z običajnim postopkom. Najprej bomo poslušali dva člana nacionalnih parlamentov in potem enega evropskega poslanca. Čas za govor je tri minute za vsakega govorca. Prav tako imamo še postopek za pridignitev pozornosti predsednika. Čas za govor bo tudi na ekranu. Prav tako imamo tudi postopek modre kartice. Kadarkoli lahko dvignete to kartico in v 30 sekundah zastavite vprašanje, vprašanje, ki se navezuje na prejšnji govor govorca. In tisti, ki mu je bilo zastavljeno vprašanje, ima 30 sekund časa za odgovor. Predsednik oziroma predsedujoči pa odloča, kdo dobi čas za govor in kdaj. Gospe in gospodje, ta prva razprava potekala do desetih. Zdaj pa prosim gospod Sandro Kalnjete, našo poročevalko pri tej razpravi, članico odbora za notranje trg in varstvo potrošnikov v parlamentu. Prosim, če uvedete to temo, gre za, kot rečeno, upravljanje enotnega trga, vodene partnerstvo in izvajanje. Prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, gospe in gospodje, zelo vesela sem, da smo se danes srečali tu v Evropskem parlamentu, tako poslanci Evropskega parlamenta, kot tudi nacionalnih parlamentov. Kajti samo tako lahko pridemo do dobrih rešitev za boljše delovanje enotnega trga. Danes se soočamo s dožniško krizo po Evropi in zato potrebujemo skupne in usklajene dejavnosti, če želimo okrepiti gospodarsko rast in ustvariti nova delovna mesta. zaradi različnih ovir, včasih nismo uspešni, včasih tudi dogoročno nismo uspešni. In prav zato je še toliko pomembneje, da sodelujemo in tako poskušamo izboljšati delovanje enotnega trga. Ko smo že pri upravljanju enotnega trga in partnerstvu, naj povem, da je po našem mnenju ena izmed glavnih nalog nas vseh to, da zagotovimo čim višjo raven političnega upravljanja. Prav zaradi politične volje za ukrepanje bomo lahko ukrepili notni trg. Predsednik komisije in predsednik sveta sta podprla usklajene ukrepe na tem področju. Sicer kroži veliko idej o tem, kaj lahko storimo za to, da bi okrepili gospodarsko rast in ustvarili nova delovna mesta. prav tako kroži veliko idej o tem, kako povečati našo konkurenčnost. Ampak, če tega ne bomo izvedli v praksi, potem bodo vse ostale samo dobri nameni. Z ukrepi lahko poskrbimo za to, da bo Evropa tudi na globalni ravni prepoznana kot aktiven akter. Nujno moramo hitro ukrepati. Sveda lahko govorimo o izboljšanju enotnega trga, ampak brez aktivnega delovanja nacionalnih parlamentov ne bomo uspeli doseči celotnega uveljavljanja enotnega trga. Povabili smo predstavnike komisije in vlad za to, da spremejo ustrezne ukrepe za izvajanje enotnega trga danes prijete resolucije bodo predstavile jasen signal komisiji glede področji, kjer pričakujemo ukrepanje. Naj naštejem nekaj prednostnih nalog. Najprej enotni digitalni trg in enotno področje za pravice intelektualne lastnine, potem mobilnost državljanov, um, trg storitev in javna naročila so ta pomena področja. Najprej torej upravljanje enotnega trga, tukaj naj predstavim štiri smernice. Kaj treba storiti? Treba je zagotoviti um, uveljavljanje vseh sprejetih pravnih določb. Vse države članice morajo izvajati določbe, ki se nanašajo na enotni trg. Komisija mora biti akter, ki jamči za te določbe. Prav tako se moramo boriti proti protekcionizmu, kajti protekcionizem um, krepi razdrobljenost enotnega trga, prav tako zmanjšuje konkurenčnost. Tretjič, moramo zmanjšati strošek različnih dejavnosti. To velja za mehanizme, kot naprimer uh, učinkovito izvensodno uh, pravnavanje sporov, alternativno reševanje sporov. Torej, prav tako moramo uvesti e upravljanje, e vlado, ključno z obrazci v elektronski obliki. Prav tako potrebujemo uveljavljanje akcijskih načrtov v skladu za Lizbonsko pohodbo. Kolege iz nacionalnih parlamentov, vabim k temu, da ste bolj aktivni pri obveščanju naših evropskih državljanov o instrumentih kot so Solvitin. Juro, kako? Juro, Ulvod. Ti instrumenti obstajajo, ampak državljani jih ne poznajo. To moramo spremeniti. Za zaključek naj še povdarim, da naši državljani danes od nas pričakujejo aktivno delovanje in konkretne ukrepe.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 medsebojna komunikacija med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom ter tudi komisijo je nekaj zelo pomembnega. Kot ste omenili, imamo na voljo nekatere programe Evropske unije, ampak jih naši državljani sploh ne poznajo. In zato so odgovorni tudi nacionalni parlamenti, ki se pogosto ne zanimajo za takšne projekte. Zaenkrat so na seznamu govorcev samo člani Evropskega parlamenta, zato res še enkrat vabim naše um, goste iz nacionalnih parlamentov, da se prijavite k besedi. Imate modro kartico. Gospod Johansen iz švedskega parlamenta. Oziroma ne, ste upravna govornik? Ne. Gospa Gebhardt, članica Evropskega parlamenta. Prosim. Ja, danke schön, Herr Vorsitzende. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Upam, eh, da bo več kolegov spregovorilo o tej temi, kajti tema je izredno pomembna. Želimo ustvarjati politiko za državljane in državljanke. In eh, pomembno je, da državljani poznajo to politiko. Zato ni dovolj, da se tukaj srečujemo in o tem razpravljamo, temveč moramo poskrbeti tudi za to, da te informacije dosežejo naše državljane. Pomembno je, da pri upravljanju poskrbimo za preglednost, preglednost, ko gre za poti odločanja, pa tudi, ko gre za sprejete odločitve. To je Evropskemu parlamentu izredno pomembno. Ko pripravljamo zakonodajo, je za nas pomembno tudi to, da prisluhnemo civilni družbi. Nepogrešljivo je, da stopimo v stik z državljani in državljankami. Pa ne samo zato, da bi jih bolje obveščali, ampak tudi zato, ker želimo zagotoviti, da bodo njihove potrebe in želje upoštevane v sprejeto zakonodajo. Veliko vidikov, na katere sami ne bi pomislili, lahko na ta način vključimo v zakonodajo. Ko kot, ko kot socialdemokratka govorim o tem, mislim predvsem na zaščito pravic potrošnikov, sindikate in vse tiste, ki lahko na ta način uveljavijo svoje potrebe. Zato je pomembno, da se odločamo za tak način. Tudi socialni dialog je tukaj izredno pomemben in ga je potrebno izpostaviti. Ko govorimo o preglednosti, moramo seveda spregovoriti tudi o nadzoru, nadzoru nad zakonodajo, pa tudi nadzoru nad načinom, kako se sprejema eh, in izvaja evropske zakone v državah članicah. Tukaj igra tako Evropski parlament, kako tudi nacionalni parlamenti zelo pomembno vlogo. Mislim pa, da bi morali še tesneje sodelovati drug z drugim, tako da bi dejansko zakone izvali na tak način, kot je bilo predvideno. Prepogosto se zgodi, da neka država članica zakonov eh, bodi si ne izvaja, jih ne izvaja popolno ali jih eh, izvaja narobe. In zato potrebujemo ustrezna orodja. Evropski parlament je vedno podpiral komisijo, ko je ta zahtevala korelacijske tabele. To je primeren instrument za to, da se zagotovi preglednost pri izvajanju zakonodaje. In zato potrebujemo vašo pomoč, pomoč nacionalnih parlamentov. Cela vrsta držav članice se temu upira, noče od teh tabel in uh, ne vem, zakaj tega nočejo. Na ta način bi vlade same lažje preverile, če to, kar počnejo, resnično ustreza vsem zahtevam. No, sedaj bom počasi zaključila, na voljo imam samo tri minute. Samo še en stavek. Potrebujemo dobro delujoč enotni trg, tak, ki bo resnično dobro deloval in uh, enotni trg, kjer bodo odpravljene vse omejitve v državah članicah. Istočasno pa je potrebno poskrbeti za to, da bo spoštovana kakovost, eh, zaščita pravic potrošnikov, pravice delojemalcev. Eh, samo na ta način bodo državljani zaupali v enotni trg. Samo na ta način bo enotni trg resnično dobro deloval. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala za ta zelo zanimiv komentar. Sedaj pa gospod Westlund, Švedske. Hvala lepa, predsedujoči. Danes smo tu, ker smo prepričani, da je enotni trg pomemben. To smo prepričani. Ampak potem je vprašanje, kako čim bolje izvajati načela enotnega trga. Konferenca v Krakovu nam je predstavila nekaj lepih primerov tega, kje se na nacionalni ravni postavili nekatere ovire. Zaradi nekaterih ovir, zaradi nekaterih praks, enotni trg ne deluje dobro. Moramo biti ponižni in skromni, ko govorimo o takšnih vprašanjih. Ne moramo si privoščiti, naprimer, da bi Evropski parlament ali pa komisija nam dejala, gledajte, to morate početi. Ne morejo oni nam, nacionalnim parlamentom, narekovati, kaj naj storimo. To bi privedlo v težave in tako bi res težko um, izvajali enotni trg v praksi. Ne. Uh, potrebujemo stalni dialog, potrebujemo jasno vodanje pri teh vprašanjih. Sem socialdemokrat in moram priznati, da se ne morem poistovetiti s tem pristopom od zgoraj na vzdolj. Tisti od zgoraj nam eh, govorijo, kaj ne počnemo. Ne, potrebujemo pravi dialog, če rešimo, reš, želimo rešiti ta vprašanja. Potem pa še nekaj komentarjev, kako se izogniti protekcionizmu. Trenutno se protekcionizem v Evropi krepi, nažalost. In mislim, da bi lahko imeli konferenco samo o protekcionizmu. Vse skozi sem pričal temu. Veliko je primerov po celotni Evropi, vedno več je protekcionizma. Drugič, govorili ste o zniževanju stroško. Poglejte, ponestavitev pravil za male in srednje velike podjetja bi bilo nekaj zelo pomembnega, ampak nažalost nam pri tem ne gre ravno dobro ne ponostavljam pravil in to velja za nacionalne parlamente ali pa za EU. Nismo znižali stroškov za delovanje akterjev na trgu. Vem, veliko je besedičenja, veliko je retorike, lepih izjav, ampak v praksi pa se to ponavadi ne zgodi. Nismo uspešni pri tem. Potem še patenti. V zadnjih 15 letih se je skozi pojavilo to vprašanje. Sedaj smo končno očitno pripravili rešitev. Vse tako se zdi. In to pomeni, da moramo res včasih skupaj oblikovati rešitve. In seveda, tukaj imamo Evropsko komisijo, Evropske parlamente, nacionalne parlamente. Nihče ne more reči, mi imamo popolnoma prav, drugi pa ne. Tega ne moremo storiti. Ne, potrebujemo dialog, tako kot vedno. Dialog eh, med različnimi akteri, ki odločujem, pa med različnimi parlamenti. Hvala lepa. Hvala lepa. Torej ponovno. Glede patentov, tukaj mislim, da smo kar blizu cilju. In upam, da bomo med polskim predsedovanjem zaključili ta dosje glede patentov. Sedaj pa predstavnik italijanskega senata. Prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči tema upravljanja dialoga in partnerstva je seveda ključnega pomena za krepitev notranjega trga. Zato bi rad podaril določene vidike, ki se meni zdijo pomembni, zlasti v obdobju, ko gospodarska kriza pravzaprav spravlja v težave ta notranji trg. Kot sem že imel priložnost večkrat povedati, smo priča protekcionizmu, ki je tudi vedno bolj intenziven. Mislim, da bi morala Evropska unija zagotoviti boljše upravljanje prav zaradi protekcionizma. Poleg tega se mi zdi, da bi morali razširiti tudi možnost sodelovanja z različnimi gospodarskimi akterji, spodbuditi je treba dialog, zlasti socialni dialog. Socialni dialog pa po mojem mnenju ne vključuje v zadostni meri malih in srednje velikih podjetij ta podjetja so pravzaprav izključena iz socialnega dialoga, kjer sodelujejo samo večji sindikati, sindikati večja podjetja, majhna podjetja, mikropodjetja pa so zelo pogosto samo opazovalci. Že včeraj smo o tem govorili, namreč Največ upov polagamo prav v ta majhna podjetja. Preko njih lahko zagotovimo tudi večjo integracijo, lahko spodbudimo gospodarsko gibanje, ki bo potem prispevalo tudi k enotnemu notranjemu trgu. Opredelili smo tudi ključne cilje na tem področju. Mislim, da so ti cilji dobri. Okrepiti pa jih je treba prav preko okrepljenega političnega posredovanja. Mislim, da bi morale države članice te cilje vzeti za svoje in zato storiti več, zato da bi jih tudi dosegli. Okrepiti bi morali zakonodajo, se ukvarjati tudi z vprašanjem konkurenčnosti, to zoprstaviti potem protekcionizmu na notranjem trgu. To pa pomeni, da bodo morale države članice med seboj sodelovati in tudi bolje komunicirati, zato da bomo lahko ustrezno primerjali nacionalno zakonodajo, predvsem davčno zakonodajo, da bomo lahko primerjali posamezne ukrepe, ki se sprejemajo. Davčna zakonodaja seveda ima zelo velik vpliv tudi na notranjo konkurenčnost, tudi na pretočnost same konkurenčnosti. Pomembne so tudi zakonodaje z področja zdravja, varnosti pri delu, Delavci, kot veste, so zelo pomembni. Predvsem bi morali odpraviti vsakašna dejanja, ki prispevajo k izkrivljanju. Zagotoviti je treba tudi konkurenčnost na trgu. Konkurenčnost trgov pa od nas zahteva, da začnemo izvajati skupne smernice. Na voljo imamo tudi direktivo, ki se nanaša na akt o malih podjetjih v tej direktivi dajemo prednost predvsem malim in srednje velikim podjetjem in ne toliko velikim državnim podjetjem. Hvala. Bardzo dziękuję za ten głos z Italii. Hvala lepa. Hvala lepa za to mnenje iz Italije. Ustrezna zastopanost malih in srednje velikih podjetij je zelo pomembna. In mislim, da je res problem, da so samo velika podjetja ustrezno zastopana. Mala in srednja velika podjetja pa nimajo zadosti svojih predstavnikov pri oblikovanju politike. To gotovo drži na polskem, pa tudi v nekaterih drugih državah. Pripričan sem o to. Kot ste omenili, MSP so zelo pomembni za naše gospodarstvo, so zelo fleksibilni in prav zato je ključno, da ugotovimo, kako okrepiti njihovo zastopanost tako da bodo dejansko lahko predstavili svoje mnenja. Sedaj pa Kristjan Siljo Busol iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa, predsedujoči. Zelo vesel sem, da sem lahko tukaj in da lahko izmenjamo stališča z predstavniki nacionalnih parlamentov glede tega, kako bi izboljšali upravljanje enotnega trga. Prejšnji teden smo imeli zelo zanimivo živahno razpravo v Krakovu. Eh, imeli smo forum o enotnem trgu dobro upravljanje je predpogoj za dobro delovanje enotnega trga. Sedaj bi se rad osredotočil na nekatera konkretna vprašanja, namreč prenos in pa izvajanje uh, zakonodaje, ki se nanaša na enotni trg. Um, leta 2010 uh, eh, smo bili pričani cela 9 eh, odstotka primaklajo pri izvajanju, um, leta 2011 pa ponovno 1,2 odstotka. To res pomeni razočaranje. Um, brez ustrezne um, aktivnosti, brez pravega prenosa um, izvajanja nam tudi najboljša zakonodaja ne pomaga. Državljani in podjetja še vedno ne bodo mogli izvajati in um, koristiti vseh koristi um, enotnega trga. Lizbonska pogodba daje veliko prednosti za to delovanje. In mislim, da moramo res um, uporabiti te prednosti in nadgraditi um, partnerstvo med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti tudi v času oblikovanja zakonodaje. To pomeni tudi prenos in izvajanje. Ob tej priložnosti, ob tem sestanku z predstavniki nacionalnih parlamentov, bi rad pozval predstavnike nacionalnih parlamentov, da resno razmislijo o prenosu zakonodaje in res prosim, da v zakonodajnem postopku temu namenite ustrezno pozornost. Včasih je postopek prenosa lahko zelo kompleksen, ampak včasih pa bi lahko z boljšo komunikacijo in boljšim sodelovanjem med Evropskim parlamentom in nacionalnimi institucijami gotovo lahko izboljšali um, ta postopek in prenos. Pa še nekaj bi rad podaril. Um, korelacijske tabele. S temi tabelami bi povečali preglednost za državljane in za podjetja, s temi tudi izboljšali kakovost postopka prenosa. Korelacijske tabele bi tudi pomagale tisti, ki na nacionalni ravni izvajajo, prenašajo evropsko zakonodajo. Um, zaveza ustrezni zave, uh, ustreznemu prenašanju mora um, vključevati tudi korelacijske tabele. Zato bi bilo res zelo dobro, če bi predstavniki nacionalnih parlamentov okrepili pritisk na svoje vlade, zato da dejansko pripravijo te tabele. Kaj ti? V um, nekatere vlade, v nekaterih državah, nažalost, niso um, ravno naklonjene tem tabelam. Ste predstavniki svojih državljanov, tako kot smo tudi mi v Evropskem parlamentu, in zato mislim, da bi morali voditi boljši dialog z podjetji in pa državljani o koristih enotnega trga. Tako da bomo vsi dejansko um, vedeli, da je enotni trg nekaj konkretnega. Prav tako mora državljan vedeti, kaj lahko stori, kako lahko ukrepa, ko um, se pojavi kakšna napaka na enotnem trgu. Zato je komunikacija, um, naprimer glede Solvita, um, zelo pomembna. Takšna boljša komunikacija glede takšnih mehanizmov mislim, da bi prinesla do, dodano vrednost. Ampak prav tako potrebujemo tudi ustrezno osebje. In zato mislim, da morajo v glavne poskrbeti tudi nacionalni parlamenti. Hvala lepa. Hvala lepa za ta zelo konstruktiven prispevek. Stalno in bolj dogoročno sodelovanje med nacionalnim parlamentom in Evropskim parlamentom še posebno v zvezi z enotnim trgom in zakonodajstvom v zvezi, je nekaj, kar je za nas ključno. In tukaj res lahko še marsikaj izboljšamo. Lobiranje pri tej zakonodaji in krepitev pritiska na nacionalne vlade je zelo pomembna. Koristi enotnega trga, tudi včeraj smo veliko slišali o tem, učinkovita komunikacija med nami in državljani je zelo pomembna. Treba mi je razložiti, um, kaj dejansko pomeni enotni trg, kakšne so koristi tega trga in kakšna zakonodaja je že bila pripravljena na tem področju enotnega trga. Tudi za to moramo poskrbeti. Moramo voditi učinkovit dialog in prepričan sem, da je um, kolega Harbor veliko stril na tem področju. Um, odbor IMKO um, je zelo prepoznaven, tudi na spletu objavijo številna sporočila, pripravijo različne dokumente, res odlične dokumente. In ravno v to smer moramo iti vsi skupaj bomo torej sledili vašemu zgledu, vsaj na polskem. To že lahko obljubim. Gospe in gospodje, sedaj pa predajam besedo gospodu Valjunakusu iz Litovskega parlamenta, prosim. Ačiū. Ja Pirmininkaujant už suteiktą žodį. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. industrijski in pa kmetijski sektor v nekaterih državah trpita zaradi slabšega položaja pri konkurenci. Kmetovalci v Nemčiji, Franciji in pa Španiji želijo več subvencij in želijo več pomoči iz evropskih skladov. Vendar pa, balske države še niso dobile svojega deleža iz teh skladov majhne države, zlasti vzhodnoevropske države, so se včasih znajdejo v slabšem položaju. In to ni v skladu z izraženimi cilji, da bi želeli povečati našo konkurenčnost. Izhodiščne točke niso enakovredne. in zato se to pozna tudi pri gospodarstvih naših držav. Naše blago ne more tekmovati s tistim, ki prihaja iz držav, ki dobijo več sredstev. Ehm, naše države se tudi soočajo z brezposelnostjo in zato ljudje zapuščajo naše države, poiščejo delo druge in tam postanejo poceni delovna sila. evropski državljani iz eh, Litve in pa drugih držav bodo prisiljeni poiskati delo v hamburških ladjedelnicah ali pa kjerkoli že. Zato bi morali razpravljati o drugih ukrepih, o boljši zaščiti naših zunanjih meja. Tukaj bi morali okrepiti naše cilje. Morali bi se boriti proti Eh, trgovini, nelegalni trgovini, zlasti, ko gre za mejo z Belorusijo. Če se bomo sredotočili samo na krepitev naše konkurenčnosti, bomo izgubili izpred očmi naše odnose, naše gospodarske odnose s tretjimi državami. Pa še nekaj. Eh, kako bi lahko v tem trenutku ugotovili, kaj so tiste, tiste vprašanja, ki so najpomembnejša za naše državljane. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Gromeš iz Francije. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Akt o notnem trgu želi postaviti državljane v središče tega trga in želimo Eh, vlagati v socialno gospodarstvo in za večjo konkurenčnost. Francija podpira eh, socialno dimenzijo notranjega trga, prav tako se veselimo eh, zaveze komisije, da bo se skozi tudi ocenovala socialne učinke zakonodaje um, za enotni trg. Smo za to, da se bolje um, ocenjuje tudi učinek evropskih predpisov, še posebej to, kako ti predpisi vplivajo na različne sektore. Te ocene učinka so povezane tudi z boljšo analizo uh, evropskih predpisov in pa tega, kako se to izvaja v držav članicah. Priprava ocen učinkov mora zato biti povezana tudi z večjo vlogo držav članic. Tudi države, mislim, bi lahko bolje ugotavljale, kako se evropski predpisi izvajo pri njih. To bi morali storiti že prej pri pripravljanju predpisov. Francija je pri tem pripravljena sodelovati. Prav tako se želimo osredotočiti na to, da. Um, se včasih eh, predpisi v nekaterih državah res neustrezno izvajajo. Morda bi morali pripraviti mešani sekretarjat, ki bi bili predstavniki um, sveta, komisije, evropskih eh, in nacionalnih parlamentov. Tako bi lahko ugotovili, kje se pojavljajo ovire in tako bi lahko hitreje uh, prenašali in izvali direktive. No in kar zadeva direktive, naj povem, da so včasih direktive preveč uh, konkretno predpisane in zato države nima zadosti manjverskega prostora. In zato je težko to včasih um, uveljaviti v praksi. Morda bi morali um, ta postopek nekoliko ponastaviti. Hvala. Bardzo dziękuję. Teraz proszę o zabranie głosu panią. Hvala lepa. Naslednja je Ema McClarkin iz Evropskega parlamenta. Thank you. Um, I'd like... Hvala lepa. Zahvaljujem se gospe Kalinete in pa, za, in pa drugim kolegom za vse povedano. Zlasti se strinjam s tistimi, ki so povedali, da se je potrebno izogibati protekcionizmu eh, in da je potrebno okrepiti konkurenčnost. Okrepiti enotni trg je bistvenega pomena v sedanjih gospodarskih težavah, moramo poskrbeti za rast inovacij, moramo povečati zaposlovanje in tako naprej. Zato sem vesela, da poročilo gospe Hanes iz eh, začetka tega leta govori o okrepitih prizadevanjih za ponovni zagon enotnega trga. Um, In prav tako je potrebno poskrbeti za večjo preglednost pri ustvarjanju politik ter sprejemanju odločitev. Zagotoviti je potrebno tudi to, da bodo države članice pravilno izvajale naše, našo zakonodajo. Prav tako imamo predlog za alternativne rešitve sodnih sporov in eh, tudi to bo predstavljalo dodano vrednost za državljane. Um, gospodarska rast se trenutno ustavlja in eh, obstaja nevarnost, da nas bodo prerasle, da nas bodo prerasla hitro rastoča gospodarstva, kakor Brazilija, Kitajska Indija in pa druge. Zato moramo sprostiti vse prednosti enotnega trga. V začetku leta smo v Združenem kraljestvu objavili vladni dokument, kjer smo zapisali, kako bilo možno to narediti. In sicer smo povedali, da je potrebno uh, um, znišati stroške za začetek novih podjetij, potrebno je spodbujati inovacije in pa spodbujati digitalno revolucijo ter ukrepiti omejitve na zunanih mejah. Na ta način bomo lahko spodbudili enotni trg. Politično voden, potrebujemo politično vodenje, zato da bomo sprostili vse potencijale enotnega trga. Na nacionalni ravni je potrebno učinkovito in pa pravočasno izvajati direktive, vlade morajo tudi boljše obveščati državljane, podjetnike in pa delavce o tem, kako evropska zakonodaja vpliva na nacionalno eh, zakonodajo. Eh, vlade morajo odpraviti omejitve za enotni trg v njihovih nacionalnih državah. Komisija mora dati prednost tistim eh, področjem, ki lahko spodbudijo ta proces. Komisija bi v partnerstvu z nacionalnimi državami morala pospešiti uh, Um, mobilnost um, delavcev, morala bi zagotoviti trgovinska pogajanja s tremi državami. Samo na ta način bomo lahko transformirali evropsko gospodarstvo. To ne bo enostavna naloga. Vendar moramo poskrbeti za rast, za inovacije, moramo ustaviti oziroma odpraviti ovire, ki zaustavljajo rast in poskrbeti za to, da se bo naše gospodarstvo premaknilo naprej. Hvala lepa. Gospe McClarkin. Sedaj pa Antonijo Correra de Campos, poslanec Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Tri kratke pripombe. Najprej nekaj o prenosu zakonodaje in pa nekaj o ulogi uh, ki jo pri tem lahko odigra Evropski parlament. Evropski poslanec sam eh, lahko preuči stopnjo prenosa določenih direktiv in pa njihove vsebine. Eh, in lahko opozarja svoje vlade na, eh, de, na določene pomankljivosti, če te pomankljivosti obstajajo. Tukaj moramo biti eh, zelo odkriti. Morda izvršna vlada tega ne, to, izvršni vladi to ne bo všeč, ampak pripričan sem, da bi se dalo na ta način dobiti dobre rezultate. Potrebno je zagotoviti uh, vzajemni odnos med evropskimi poslanci in nacionalnimi poslanci. Uh, nihče ne želi Eh, kazati s prstom na drugega in uh, poučevati o tem, kako je potrebno usklajevati zakonodajo. Ampak, če je možna izmenjava uh, stališč, praks, potem mora ta biti omogočena. Tukaj bi omenil seje, ki smo jih organizirali v času mađarskega predsedstva. Takrat smo organizirali sejo na temo konkurenčnosti, pa tudi veliko uh, drugih tem smo obdelovali. Eh, in vse te seje so bile zelo koristne. Vsak trenutek za, je potrebno izkoristiti za razpravo. Gospod Barnier je predstavil eh, svoj načrt ukrepov za akt o enotnem trgu. In takrat so potekale seje v nacionalnih državah, eh, srečevali so se evropski poslanci in pa nacionalni poslanci, um, ampak vedno ni možnosti za to. Mislim, da bi morali današnjo sejo razširiti še na druga področja, ne bi se smeli posvečati samo enotnemu trgu. Poskrbeti je potrebno za. Um, medsebojno vzajemno izmenjava dobrih praks, moramo se izogibati protekcionizmu. Eh, pravzaprav Evropski parlament še vedno spoznava svoje nove pristojnosti. Po v dveh letih po Lizbonski pogodbi se še vedno učimo, kako pravzaprav izkoristiti te okrepljene pristojnosti. župana. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Mil, ki predstavlja mačarski parlament. Hvala lepa. Slišali smo že nekaj ključnih besed, ki so izredno pomembne. Gre za preglednost, obveščanje, pomembnost obveščanja. Z vsem tem se strinjam. Vodenje, upravljanje, partnerstvo. Če želimo, da bodo vse te besede delovale v realnosti, moramo sodelovati. In zato je nujna udeležba. Informacije, izmenjava informacij, to je izredno pomembno. Včeraj smo že slišali o finančnih temah, govorili smo tudi o tem, kako pomembno je izobraževanje. V naših državah članicah številni državljani nimajo na voljo dovolj informacij, ne razumejo sistema, ker ta ni dovolj pregleden. In zato bi bilo pomembno to, uvrstiti na dnevni red, morda na sekundarni ravni izobraževanja. Na ta način bi lahko zagotovili, da bi ljudje dobili znanje o celotnem sistemu, na ta način bi lahko ljudje bolje razumeli um, vse procese, ki se tukaj dogajajo in na ta način bi uh, bolje poznali naše odločitve. Če jim bodo naše odločitve nekaj popolnoma tujega, potem uh, bodo državljani čutili, da so oddaljeni od eh, procesa odločanja. Prav tako se mi zdi izredno pomemben tisk. Tisk je zelo pomemben. Tisk bi lahko zavzel bolj aktivno vlogo in bi lahko obveščal državljane o odločitvah, ki se tukaj sprejemajo, tako da bi te odločitve postale tudi last naših državljanov. Potem bi se stvari izboljšale, ko bi ljudje enkrat imeli uh, informacije, bi se prav gotovo bolj udeleževali v, celotni, v celotnem procesu. Strinjam se s tem, da si države članice prizadevajo za to, da bi državljane približale postopku sprejemanja odločitev. To je dobro, ampak moramo angažirati tudi vse institucije, institucionalne procese, tudi institucije morajo, morajo zagotoviti za to, da bodo državljani dobili dovolj informacij. Če ne bomo imeli udeležbe državljanov, če državljani ne bodo čutili, da so upleteni, se bomo prej ali slej začeli soočati z, problem, z problemi na področju notranje politike, naprimer. Vlade se bodo zatekale z pro, k, protekcionističnim ukrepom zaradi negativnega mnenja javnosti. In to ne bi bilo dobro. Zato se mi zdi dobro, da smo spregovorili o informacijah, o preglednosti in tako naprej. Tudi na evropski institucionalni ravni včasih obstajajo problemi na področju sporočanja. Eh, in zato je potrebno najprej rešiti sporo problem sporočanja na institucionalni ravni, na to pa vse skupaj prenesti še na naše državljane. Hvala lepa, da ste nas opozorili na ta izredno pomemben vidik pri upravljanju enotnega trga. Sedaj pa je napočil časa za povzetek. Prosim, gospod Sandro Kalinete, da pozame današnjo razpravo. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se za vse prispevke iz nacionalnih parlamentov. Pripombe so razkrile dejansko stanje uh, pri konsolidaciji enotnega trga. Številni govorniki so izpostavili pomembnost dialoga med Bruslem in pa nacionalnimi parlamenti. V poročilu o, o upravljanju in pa partnerstvu sem počrtala vse tiste odstavke, kjer je govora o tem dialogu. pravzaprav vsak drugi odstavek govori o neke vrste dialogu med eh, nacionalnimi parlamenti in pa Evropskim parlamentom, med evropskimi državljani in evropskimi institucijami. Ostavki govorijo o pomembnosti informacij, obveščanja, kako razširjati informacije, zato da bi te dosegle državljane. še zlasti pa se želim navezati na to, kar je povedal predstavnik Mačarske. Res je, odločitve, ki jih sprejemamo, sprejemamo skupaj. Niti ena sama evropska odločitev ni bila sprejeta brez potrditve strani nacionalnih vlad. In to pomeni, da niso samo evropske institucije odgovorne za pojasnevanje naših politik državljanov, ampak so v enaki meri odgovorne tudi nacionalne institucije. In zato so uh, seje, kot je današnja, tako pomembne. In če se vrnem še k področju, o katerem so govorili vsi, um, predstavniki. Vsi so govorili o zapletenosti upravljanja enotnega trga. Eden izmed naših ciljev je, da bi poenostavili to upravljanje, tako da bi to postalo bolj učinkovito. Kako, uh, kje se odločiti za uredbe, kje za direktive. Potem govorili smo tudi o pomembnosti korelacijskih tabel. Uh, tukaj institucije nujno potrebujejo podporo nacionalnih parlamentov. Potem, govorili smo tudi o postopkih kršitev. Kako bi se s temi soočali na bolj učinkovit način, kako jih rešiti v krajšem času? Mislim, da je predstavnik švedske povdaril, kako pomembno je, da nič ne sme biti usiljeno iz vrha, da vse mora biti odločeno v dialogu. In ravno to počnemo tukaj v Evropskem parlamentu in v odboru IMKO. Zanašamo se na vašo podporo za to, da bi enotni trg postal pregleden, učinkovit in da bi poskrbel za več delovnih mest za evropejce. Dolgo sem bila poslanka v nacionalnem parlamentu in zato vem, kako pomembno je sporočanje upam, da bomo na našem naslednjem srečanju lahko med seboj izmenjali še več pozitivnih izkušenj. Hvala lepa. Za ta odlični povzetek. Sedaj. Eh, bom predsedovanje. Predal gospodu Červinskemu, predstavniku polskega sem, semja, semja. Hvala lepa. Sedaj pa bomo obravnavali enako zanimivo temo. Gre za razpravo o digitalnemu enotnemu trgu, kaj ta pomeni za Evropo, za države članice, za svet, kakšni pogoji bi morali biti izpolneni za to, da se vzpostavi ta trg. Upam, da nam bodo zaključki naše razprave pomagali odgovoriti na ta vprašanja. Postopek je enak kot prej, govorniki, ki, se, ki so se javili k besedi, bodo, bi, bodo dobili besedo. Če ima kdo kakšno postopkovno vprašanje, se lahko oglasi, sicer pa bo postopek enak kot pri prejšnji razpravi. Za začetek vabim poslanc, poslanca iz polskega sejma, ki bo podal uvodo. Tego, Gospodarska in pa finančna kriza je povzročila, da smo ponovno začeli z razpravo o enotnem trgu. V strategiji za leto 2020 eh, je zapisano, da se mora Evropa vrniti k enotnemu trgu. Kakor je včeraj povedal komisar Barnier, je ta ključnega pomena za gospodarsko rast, za več delovnih mest in za razvoj. Ampak zato, da bi se vrnili na to pot, moramo najprej omiliti posledice krize, prav tako pa se moramo soočiti z nekaterimi globalnimi izzivi, kakor naprimer z informacijsko-komunikacijsko eh, družbo, eh, Če želi enotni trg zagotoviti boljšo konkurenčnost delovna mesta, uh, in pa konkurenčnost se mora odpreti digitalnim tehnologijam. Zato se bomo v tem delu razprave osredotočili na digitalni enotni trg. Če želimo vzpostaviti digitalni enotni trg, se bomo morali najprej soočiti z velikimi izzivi. Ne moremo se. Um, soočiti z eh, svetovno konkurenco, če ne bomo najprej odpravili ovire kroženju informacij. To pomeni, da moramo najprej podpreti nek specifični gospodarski sektor. Potrebujemo digitalni enotni trg, da se bomo odzvali na sodobne potrebe Eh, poslovnega sveta in pa naših državljanov. Zagotoviti je potrebno dostop do digitalnih tehnologij, prav tako je potrebno podpreti e-trgovino in omogočiti investicije v e-storitve. Zato je potrebno izgraditi tudi ustrezno digitalno infrastrukturo. To je trg, ki uh, prinaša nove pristojnosti, nove zmegljive, zmogljivosti. To je pomembna komponenta, eh, po, eh, pomembna sestavina informacijske družbe. Uh, Do sedaj smo podcenjevali potrebe naših državljanov na tem področju. Potreba po vzpostavitvi digitalne Eh, po okrepitvi digitalnega notnega trga eh, je bila omenjena tudi v sporočilu Evropske komisije eh, kot način za premagovanje krize in pa doseganje naših ciljev. Obstaja sedem vodilnih projektov, med njimi tudi Evropska digitalna agenda, ki govori o dostopu gospodinstev do interneta in ki govori o koristih digitalnega trga. V tem dokumentu Evropske komisije je zapisano, da je Evropska unija, da je trg Evropske unije razdrobljen in da to ovira konkurenčnost evropskega digitalnega trga. Zato želi Evropska komisija sprejeti določene ukrepe za to, da se omogoči digitalni enotni trg. Potrebno je olajšati državljanom dostop do internetnih vsebin, potrebno je olajšati čezmejno izmenjavo, tako da bodo državljani lahko tudi imeli koristi od boljših cen ponudnikov na trgu, olajšana jim bo izbira. Potrebno je tudi okrepiti zaupanje v digitalni svet. Ljudi, ljudi skrbi njihova zasebnost in pa zaščita osebnih podatkov. Prav tako je potrebno okrepiti telekomunikacijski trg. Tudi letos aprila je bila podaljena potreba po digitalnem enotnem trgu. Ehm, ta trg je bil omenjen v sporočilu o aktu o enotnem trgu. Digitalni enotni trg je bil omenjen kot vzvod, ki, lahko, ki, na, ki nas lahko prenese na naslednjo raven. Tukaj obstajajo določeni problemi. Razdrobljenost trga, kulturne razlike, in pa pomankanje zaupa v internet ali pa nezadostna zaščita uporabnikov ali potrošnikov. Obstajajo določeni olajšani postopki, kakor naprimer eh, elektronski računi in tako naprej, ampak tukaj obstaja veliko omejitev, zakonodaja se na različne načine izvaja v različnih državah članicah. Ampak želim omeniti prednosti digitalnega enotnega trga. Najprej gre tukaj za koristi za podjetja v zasebnem sektorju. Prav tako je to dobro za inovacije, za ustvarjanja novih podjetij, ki lahko prispevajo gospodarski rasti. Mm-hmm. Prav tako tukaj obstajajo koristi za potrošnike. Potrošniki bi na ta način lahko dobili več izbire, niže cene. Obstajajo pa tudi prednosti za javni sektor. Eh, vse skupaj bi lahko prispevalo k učinkovitosti, kakovosti storitev in eh, k znižanju izdatkov eh, javne uprave. Gospe in gospodje, če bomo do leta 2020 uspeli izvajati to strategijo, potem eh, se bo BDP zvišal za od 5 do 10 odstotkov vsaj na digitalnem trgu. Hvala lepa za ta optimistični del vašega uvoda. Sedaj pa dajem besedo gospodu Koreli de Campošu, evropskemu poslancu. Naslednji govornik pa bo Laura de la Rodier iz Francije gospod predsednik. Jaz bi komisar por agradecer ao colega vice-presidente do. Hvala lepa. Zahvaljujem se predstavniku polskega sejma za te odlične uvodne besede. Na ta način uh, pridobivamo zaupanje. Zdi se mi, da je pogled v prihodnost eh, zelo obetajoč. Sedaj govorimo tudi o e-trgovini. 9 odstotkov e-trgovine je čezmejne narave in če to analiziramo, potem ugotovimo, da je za to potreben boljši bančni sistem. um, potrebujemo boljši, bolj usklajen bančni sistem, tudi poštni sistem, zato da bodo takšne izmenjave potekale brez ovir. Tukaj je marsikaj povezano tudi z kulturnimi dejavniki. Sedaj pa še nekaj o javnem naročanju, tudi to lahko odigra pomembno vlogo za e-trgovino. Tukaj je potrebna disciplina in uh, obstaja tudi določena stopnja konkurenčnosti. Zaupanje je ključnega pomena pri elektronski trgovini. Tem tehnologijam je potrebno zaupati. Platforma, ki je platforme, ki dosedaj eh, najbolje delujejo, zahtevajo zaupanje v finančne transakcije, pa tudi v tehnologijo. Sedaj je bilo upravljeno že veliko dela na tem področju. Namerja, eh, nam, naša namera je ustvariti observatori za e-trgovino. Zdi se nam, da smo tukaj še zelo v nazadovanju in da je potrebno še veliko storiti. Hvala lepa. Seveda je pomembno zaupanje v e-trgovino. Eh, tudi hekerji vedno znova napredujejo. In eh, to je pomembna tehnična naloga in naloga informacijske tehnologije, ki nas čaka. Hvala lepa, sedaj pa gospa Laura Delodjer. Hvala lepa. Sama se bom osredotočila na nekatera aktualna vprašanja v Franciji, ki se dotikajo tudi evropskih težav. Najprej neutralnost interneta. Internet je očitno gonilo za gospodarsko rast, predvsem zaradi tega, ker se male in srednje velika podjetja zelo pogosto poslužujejo interneta. Na voljo imamo tretji telekomunikacijski svežen, vendar le ta ni dovolj. Kajti številni operaterji omrežja žal ne zagotavljajo zadostnih storitev, niti ne dovolj kakovostnih storitev za to, da bi jih lahko upravljali na svetovni ravni. Aprila 2011 je komisija objavila sporočilo v zvezi s tem in moram reči, da je to sporočilo precej sramežljivo, tako da bomo morali odblizu pogledati tudi to, kaj je opravila naša nacionalna skupščina v zvezi z neutralnostjo interneta. Potem so pa tu še omrežja nove generacije, ki temelijo na optičnih kablih. Mislim, da je to zelo velik izziv tudi za razvoj digitalnega gospodarstva v Evropi. Potem so tu še lokalne zanke, ki bi jih radi vzpostavili prav preko teh optičnih vlaken in moram reči, da imamo ogromno težav, kajti 25 milijonov smo že vložili v to. Neli Kroes, Evropska komisarka, je predlagala, da bi naložili določene dajatve tistim, ki ne želijo podpreti novih rešitev, tistim starim operaterjem, ki bi prišli na nove tehnologije, pa bi to vrstne dajatve znižali. Evropski parlament je predlagal, da se sprejmejo določeni ukrepi do leta 2013. Mi imamo sicer nekaj pomisek o glede ciljev, ki smo si jih zastavili, predvsem zaradi tega, ker bi prehod na široke povezave in omrežja lahko škodil tudi prehodu na optična omrežja. Pozdravljamo pa Evropsko strategijo, ki se nanaša na integracijo trga storitev, vsebin elektronske trgovine. Tako kot predhodni govornik ustrajam na tem, da bi morali zagotoviti davčno usklajevanje na evropski ravni. To je nujno potrebno, če želimo razviti elektronsko trgovino. Evropsko komisijo pozivamo, da bo čim bolj ambiciozna na področju digitalnega sveta, Mislim, da ste se sedaj še začeli zavedati, da to predstavlja velik izziv in priložnost tudi za evropsko trgovino. Hvala. Najlepša hvala. E, Seveda brez infrastrukture ničesar ne moremo doseči. Prav zaradi tega bi morali tudi več uložiti v najnovejše tehnologije. Gospod Johansson pa je naslednji. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mednarodna telekomunikacijska unija je nedavno objavila, da sta Švedska in Južna Koreja najbolj razviti državi glede ITA-ja. Številni državljani na Švedskem imajo svoj računalnik, velik delež, ne čisto vsak. Tisti, ki imajo računalnik, imajo tudi dostop do širokopasovnih povezav. Sicer ne čisto vsi državljani, ampak velik delež. Poleg tega zagotavljamo v številnih šolah tudi računalniško opremo za otroke. Mnogi uporabljajo računalnik za bančne storitve, za iskanje informacij, vendar ne čisto vsi. Stopne izobrazbe, geografska oddaljenost, revščina, starost, različna omejevanja na področju mobilnosti, to so vse elementi, ki prispevajo k tej digitalni marginalizaciji. To so razlogi, zakaj ljudje nekako ne znajo vstopiti v to digitalno obdobje in so nekako poščeni ob robu. Vsem bi morali zagotoviti dostop o digitalnem enotnem trgu. Želimo si, da bi čisto vsak imel možnost dostopanja do tega trga. IT je seveda tudi odgovor na nekatere podnebne spremembe. Če bi imeli pametne IT, potem bi lahko za 15 odstotkov zmanjšali emisije CO2, če bi imeli boljšo logistiko, boljšo produktivnost, če bi imeli na voljo boljše upravljanje z energetskimi veri, bi prav tako zmanjšali emisije. Prebivalstvo se stare, pa res, da so prebivalci bolj zdravi, bolj aktivni, tudi vedo, kako uporabljati IT. Zato bi morali bolj odblizu pogledati tudi priložnosti, ki jih ponuja IT, naprimer kako izboljšati kakovost življenja zlasti starejših oseb Poleg tega pa bi morali preučiti tudi potencial ITA-ja v zdravstvenem sektorju, v bolnišnicah, kjer skušajo zdraviti bolezni, kjer opravljajo operacije, kirurške posege. Poleg tega bi morali dati na voljo tudi zdravstvene kartoteke na voljo, zato da bi čisto vsak posameznik imel na voljo dostop do teh informacij. Tudi socialni mediji so zelo pomembni pri opravljanju komunikacij čez mejo. Oni so tisti, ki širijo informacije posod po svetu in posredujejo seveda tudi raznolikost mnen. Mislim, da je zelo pomembno predvsem to, da so digitalne storitve na voljo vsem državljanom. Poglejmo, kaj se dogaja v Severni Afriki, kako pomembni so bili ti mediji za posameznike, kaj ti dali so jim priložnost, da izrazijo svoje mnenje, da se borijo za svobodo. Tudi, ko gre za roaming, za gostovanje, ko gre za postavljanje tarif, pri roamingu bi morali zagotoviti enakopravne pogoje delovanja. Vemo, da so vsi ti dejavniki za nas pomembni, no se zadnje ima čisto vsak mobilni telefon. Široko mrežne povezave bi morali biti na voljo povsod po Evropi. Dostop do teh širokopasovnih povezav je ključnega pomena tudi v šolah. Otroci, tako fantje kot punce, bi morali imeti možnost razvijati svoje IT veščine. Hvala. Najlepša hvala za ta prispevek. Besedo pa sedaj dobi gospod Kuzdas. Vieles, was bisher gesagt wurde, kann man nur bestätigen. Der digitale Binnenmarkt. No, lahko samo potrdim, da digitalni trg ne prinaša samo prednosti, temveč tudi določena tveganja. Zato bi morali okrepiti predvsem zaupanje v dobavitelje, zagotoviti varstvo podatkov in tudi ponuditi zaščito pred organiziranim kriminalom po mojem mnenju je to ključnega pomena. Pridobiti zaupanje, znebiti se nezaupanja, samo tako bomo lahko storili korak naprej pri vzpostavljanju notranjega trga in varnosti na notranjem trgu. Na vse zadnje to delamo za državljane. Potrošniki morajo biti pripričani v to, da ko plačujejo preko interneta, ta denar dejansko gre tja, kamor so ga namenili. In istočasno moramo zagotoviti tudi kakovost storitev. Preveriti je treba tudi verodostojnost posameznih izdelkov, ki se ponujajo na internetu, namreč na internetu je tudi vse več piratstva. Zanima pa me, ali je to možno storiti brez prevelikih birokratskih zapletov in ovir. Zanesljivost, zaupanje, to je ključnega pomena, še posebej če se kdo pritoži, če gre karkoli narobe v primeru pravnih sporov. Prej sem omenil varstvo podatkov. Za nami so dnevi Wikileaksa in zagotovo si je smiselno ogledati tudi varstvo podatkov. Tajni podatki ki so prišli v javnost, jasno kažejo na to, da javni organi niso dovolj previdni, da ne varujejo dovolj teh podatkov. Zato bi morali zagotoviti dodatne naložbe in poskrbeti za resnično zaupanje. Igre preko interneta, tega se sploh ne nadzoruje niti igr na srečo, niti stav. Zato bi morali predvsem poskrbeti za to, da bodo ponudniki takšnih igr verodostojni in zaupanja vredni. Vprašanje pa je, ali lahko pri tem sodelujejo javni organi, kajti davčna politika na tem področju ni poenotena. Tudi organiziran kriminal se zelo rad ukvarja s tovrstnimi vprašanji, kar pomeni, da ljudje postanejo lahko tudi odvisni, bodi si fizično ali psihično. Tudi otroci pogosto trpijo zaradi različnih motenj. Predvsem bi morali zagotoviti več varnosti, zato da se zoprstavimo organiziranemu kriminalu. Hvala. Najlepša hvala. Tudi vaše pripombe so bile zelo zanimive, kajte izpostavili ste pomemben vidik. Zaupanje, varnost državljanov, to je bistvenega pomena, sicer ne bomo uspešni. Sedaj pa Malcolm Harbour, predsednik odbora IMCO. Hvala, gospod predsedujoči. Tokrat govorim v imenu politične skupine in tudi kot poročevalec za telekomunikacijski svežen v našem odboru. Ta svežen ste prej že omenili. Kar nekaj vas je omenilo, ta svežen naj predstavim par točk, na katerih smo delali, kajti meni se zdi to pomembno področje, kjer lahko skupaj sodelujemo govorimo na vse zadnje o vprašanjih, ki vplivajo na čisto vsako državo, na vsak trg. Potrebujemo tudi ustrezno zakonodajo, seveda. Zato vabim kolega, da prebere poročilo, o katerem smo glasovali v našem odboru prejšnji teden. Namreč omenjali ste igre na srečo, stave, kako organi sodelujajo Kot veste, je to področje precej razdrobljeno, tudi potrošnikov v tem kontekstu še nismo dovolj zavarovali. Bolj splošno gledano pa bi rad izpostavil predvsem to, da je parlament v svojem stališču o telekomunikacijskem svežnju povedal, da se ne strinja s prvotnim predlogom komisije, ki je želela, da bi imeli centraliziranega evropskega regulatorja. Več odgovornosti bi morali prenesti na nacionalne regulatorje. Del parlamentarnega predloga je tudi bil, da se zagotovi boljša struktura za usklajevanje, berek, kot se imenuje, zato ker želimo zagotoviti predvsem dosledno izvajanje zakonodaje. S tem imamo neposredne izkušnje. Tisti, ki sodelujejo z nacionalnimi regulatorji, naprimer v Franciji, gospod Larover je prej omenila ASEP, ki je eden od najboljših regulatorjev, po mojem mnenju. Torej, to vrstno sodelovanje je zelo pomembno. Gospa Delarozier je prej rekla, mislim, da me sedaj ne posluša, ampak eh, pravzaprav so te besede namenjene njej, če bi si prosim, gospa, nadela slušalke. Govorili ste o neutralnosti na internetu. Ta odbor se je seveda ukvarjal tudi z neutralnostjo interneta. Na voljo imamo tudi poročilo, ki vam ga z veseljem pošljemo. Naše stališče ni enako stališču nacionalne skupščine v Franciji. Mi smo dali regulatorjem pristojnosti, da posredujo, če se jim zdi to primerno. To področje se hitro razvija. Komisija in tudi mi smo do sedaj zauzemali stališče, da bi regulatorji morali skoristiti svoje obstoječe pristojnosti, če želijo posredovati, da pa bomo vse skupaj skrbno spremljali. Tudi regulatorji naj bi do konca leta posredovali svoje pripombe v zvezi s tem, na to moramo pa čakati, preden se lotimo nadaljnih ukrepov. Za zaključek pa naj povem, da se strinjam z gospo, ki je rekla, da so naložbe zelo pomembne. V tem svežnju o telekomunikacijah je najbolj pomemben vidik prav ta, da moramo spodbuditi druge vlagatelje, da zagotovijo optične širokopasovne povezave zlasti v tistih državah, kjer še vedno prevladuje zgodovinski telekomunikacijski operater. Pomembno je, da zagotovimo dostop do infrastrukture, da se zmanjšajo stroški pristopa in povezav, da zagotovimo možnosti tudi novim operaterjem. Dinamičnost, naložbe, to je tisto, kar bo prispevalo. 30 megabitov do 2013 ni tako nerealen cilj za potrošnike in mislim, da bomo prav preko brezžičnih internetnih povezav državljanom zagotovili tisto, kar želijo. V parlamentu sedaj to omogočamo, na voljo imamo novo mrežo, tako da če imate iPhone ali iPad, se lahko priključite na to brezžično internetno mrežo v parlamentu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Najlepša hvala, gospod predsednik odbora. Besedo pa sedaj predajam gospe Koraciji Bilti iz Evropskega parlamenta. Se upravičujem za zamudo, moje letalo je namreč prav tako imelo zamudo. Verjetno so kolegi in kolegice še povedali veliko stvari v Evropski ljudski stranki, verjamem, verjamemo v to digitalno agendo. Namreč živimo v času, ko ni več možno zagotoviti rasti preko davkoplačevalskega denarja. Tako da je digitalni trg ključnega pomena za trg, za gospodarstvo in za rast. Enotni trg je pomemben. Je pa res, da obstajajo določene ovire, diskriminacija za prost pretok blaga in storitev preko interneta. Enako velja za varstvo podatkov. Mislim, da ne izkoriščamo celotnega potencijala IT-ja. Na polskem so prejšnji teden končno dali na voljo iTunes. Spotify je na voljo samo v osmih državah. V nekaterih državah ne moreš po isti ceni prodati blaga na internetu, ker obstajajo selektivni distribucijski kanali, kvote, nadzorovane cene, celo mesta, kjer ne moreš prodati leč ali očal preko interneta. Lahko bi vam navedla še številne druge primere. Tako da sem vesela, da imamo priložnost, da izpostavimo pomen tega, da se zagotovi nov zagon digitalnemu trgu. To je tudi z političnega vidika zelo pomembno. Michael Harbour ima prav, ko pravi, da internet pravzaprav neke vrste instrument. Fizičen pretok blaga in storitev preko interneta bi morali zagotoviti. Odpraviti je treba vse ovire, obremenitve, meje, na katere podjetja naletijo, ko se želijo uveljaviti preko interneta tudi v drugih državah, ko uporabljajo e-trgovino. Kolega Pablo je pravzaprav guru in zvezda e-trgovine v našem odboru, tako da se v to ne bom spuščala. Vesela pa sem, da se komisija okvarja tudi s ponarejanjem, s piratskimi izdelki To je velika ovira pri digitalnem trgu. Veselimo se že novega sporočila o e-trgovini, veselimo se nove direktive o elektronskem podpisu, potem je tu še vprašanje identifikacije, to je tisto, kar nam bo omogočilo interoperabilnost. Sodelujemo tudi na področju zmanjševanja stroškov roaminga in zagotavljanja širokopasovnih povezav za vse. Tudi na nacionalni ravni boste sprejemali ukrepe za to, da se odpravijo vire, ki še vedno obstajajo, samo tako bomo lahko zgradili pravo digitalno Evropo. Hvala. E, bardzo dziękuję. Dobrze powiedziane. Musi... Najlepša hvala. Dobro ste to povedali. Odpraviti je treba meje in ovire. To je naša prva naloga. Sedaj pa gospa Gibhardt. Ja, dobro je da smo še enkrat spregovorili o tej pomembni temi da tukaj sem tukaj gre za vprašanja ki so za državljane in državljanke bistvenega pomena V današnjem času ne moremo več živeti brez teh modernih komunikacijskih eh, sredstev. Strinjam se predvsem z gospodom Johanssonom, ki je povedal, da moramo poskrbeti za to, da bodo vsi državljani in državljanke imele dostop do tega področja. Tako bodo lahko. Mm, mm so odločali in so živeli v današnjem digitalnem svetu. Zato je pomembno, da se vsem da dostop do širokopasovnega interneta. To mora, biti, to mora postati univerzalna storitev. Sicer si nekateri državljani in državljanke tega sploh ne bodo mogli privoščiti. Pa še neka pomembna tema, ki je povezana z dostopnostjo. Eh, poskrbeti je potrebno za neutralnost omrežja. ne sme biti tako, da imajo velika podjetja prednostni dostop do interneta, eh, torej lažji dostop kot državljani in državljanke. Tukaj je potrebna zagotoviti nediskriminacijo. Nediskriminacija je zelo pomemben del evropskih politik in tega je potrebno ohraniti tudi na tem področju. Pa še neka točka je za me in za parlament izredno pomembna in sicer govorim o zaščiti osebnih podatkov. Eh, številni izmed vas ste omenili ta problem. Državljani in državljanke pogosto dajo z lahkoto na razpolago svoje podatke, zato je tukaj potrebno dodatno osveščanje. Večkrat eh, smo že imeli opravka s tako, s tako imenovano vohunsko programsko opremo, ki jo uporabljajo bodi si vlade, bodi si organizirane združbe in tako naprej. In moramo poskrbeti za pravila tudi na tem področju. Ne sme biti tako, da, da bi to preglednost, ki jo sedaj lahko zagotovimo našim državljanom, pravzaprav izkoristili v njihovo škodo. Začititi je potrebno njihove osebne podatke, to je osnovna pravica, ki jo je potrebno ohranjati. Najlepša hvala. Očitno Evropsko unijo in države članice čaka še ogromno dela na tem področju. Gospod Mendes, član Evropskega parlamenta, ima besedo, oziroma gospod Manders. Uh, <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi rad dodal par besed o notranjem trgu IKT-ja. Namreč ta notranji trg bi lahko znatno prispeval k oživitvi gospodarstva, zato tega vidika ne bi smeli zanemariti. Poslanci še vedno delamo s programom Windows 2003 torej programom, ki je star že skoraj da deset let. Res je, da pošiljamo večinoma samo elektronsko pošto, zato ta program še zadostuje. Mislim pa, da bi morali ustrajati na IKT-ju, na notranjem trgu. Kadarkoli govorimo o prehodu na zakonodajo, pa vsi oklevajo. Prejemamo različne dokumente. Kolega Jorgen, ki sedi blizu mene, se je ukvarjal tudi z igrami na srečo preko spleta. Vedno pa moramo seveda računati tudi na svet, ki izpostavlja načelo subsidijarnosti. Skratka, sprejeti je treba tiste temeljne odločitve, ki nam bodo omogočile, da bomo storili kakšen korak naprej. Samo tako bomo zagotovili notranji trg, ki bo spodbojal blagostanje in pravice državljanov. Pred dvema letoma sem predstavil osnutek predloga, ki je navajal, da bi morali tudi videoigrice vključiti v proces izobraževanja. Videoigrica je v ZDA postala zelo pomembna naprava. Pravzaprav v ZDA igranje videoiger predstavlja že neke vrste šport. Mi na tem področju nažalost kar precej zaostajamo za njimi. Tudi poučevanje in izobraževanje pri nas je nekoliko v zaostanku. Pri nas sploh ne vemo, kje smo. Vedno govorimo o tem, kako pomembni so instrumenti z področja IKT-ja, vendar jih v praksi zelo redko uporabljamo. Zato bi morale nacionalne vlade ustrajati na tem, da se sprejme zakonodaja na evropski ravni, ki bi se nanašala na uporabo IKT-ja na notranjem trgu. Na tak način bi lahko ustvarili 900 tisoč novih delovnih mest. Pozabiti je treba na ponos na nacionalni egoizem. Če tega ne bomo storili, se bomo znašli še v večjih gospodarskih težavah. Kaj te v Evropski uniji bomo potem imeli regije, kjer so omrežja dobro razvita, kjer je internet neutralen in regije, kjer tega ne bo, ker bodo državljani imeli manjše možnosti. Razmišljati je treba čezmejno. Če tega ne bomo storili, bomo vsaj na tej fronti zagotovo poraženi. Želim si, da bi imeli večjo gospodarsko težo na svetovni ravni. To lahko dosežemo samo, če bi nacionalne vlade, Evropski parlament in svet lahko prepričali o tem, da moramo unesti do leta 2020 resničen enotni digitalni trg. Hvala. Bardzo dziękuję za ekspresyjne wystąpienie. Najlepsza chwała tudi za ta zelo strastno podan prispevek. Tak, żeby funkcjonować to, ale też. Mislim, da vsi že imamo na voljo veliko boljšo infrastrukturo, na no, tudi uporabljajo. No, predvsem pa bi morali zagotoviti vsem dostop do IKT-ja. Sedaj pa besedo dobi gospa Eldegard iz Norveške. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je bila ta razprava zelo zanimiva. Izpostavili ste precej pomembnih vprašanj. Politike, ki jih izvajamo, bi morale prispevati k doseganju cilja bolj inteligentne, vključujoče in trajnostne rasti v Evropi. Digitalno gospodarstvo se hitro razvija vendar se mi zdi, da bi morali najprej odpraviti ovire na notranjem trgu in s tem tudi izkoristiti vse priložnosti, ki jih prinaša to digitalno obdobje. To lahko storimo samo, če bomo povečali zaupanje in tudi poznavanje med potrošniki, podjetji, zlasti malimi in srednje velikimi podjetji. Ključni element so seveda tudi čezmejni sistemi, predvsem za e-identifikacijo in e-podpis. V tem kontekstu bi se rada strinjala s tem, kar je povedal gospod Johansson iz Švedske. Tudi jaz menim, da je pomembno vsem državljanom zagotoviti možnost, da izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja digitalni trg. Hvala. E, bardzo dziękuję za to wystąpienie. Najlepsza chwała. Še nekoga imam na seznamu govornikov, gospod Mikram iz Turškega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane prijateljice in prijatelji. Razvoj digitalne tehnologije je pomemben za zagotavljanje dodatnega zagona na številnih področji. Tudi prenos podatkov je vse bolj pomembna storitev ne samo za državljane v Evropski uniji, temveč tudi drugot po svetu. Prenos podatkov v okviru roaminga je še vedno storitev, ki preveč stane in to je tudi razlog, zakaj potrošniki ne uporabljajo te storitve izven meja svoje države če bomo poskrbeli za to, da nam bodo državljani zaupali, da so podatki zavarovani in da so cene storitev primerne, potem bo razvoj digitalnega trga veliko hitrejši, kot je bil do sedaj. Marca 2010 je bila pripravljena študija, v kateri piše, da bi Evropska unija lahko pridobila 4 odstotke BDP-ja samo z razvojem digitalnega trga do leta 2020, kar pomeni, da bi pridobila 500 milijard evrov. Če bomo odpravili ovire in oska grla, ki trenutno omejujejo hiter razvoj digitalnega enotnega trga, potem bodo gospodarstva tudi sleko prej postala digitalizirana. Gospod predsedujoči, naj podam še nekaj informacij kolegicam in kolegom v tej dvorani. Opozoril bi vas rad na to, da je polnopravno članstvo Turčije, ker že imam čas, nekaj, kar bo koristilo ne samo Turčiji, temveč celotni Evropski uniji. Politična integracija Turčije bo pomagala tudi pri rasti evropskega gospodarstva in preoblikovanju letega v enotni trg. S tem bo Evropa lahko postala bolj pomemben globalni akter. Članstvo Turčije je zelo pomembno če bo Turčija članica Evropske unije, bo lahko širila tudi evropske vrednote, kot so demokracija, vladavina prava, človekove pravice na države v območju sredozemlja in tudi preko tega področja. S turškim članstvom Evropske unije boste veliko pridobili. Zagotovo članstvo Turčije v Evropski uniji ne bo breme za vas, temveč vam bo koristilo. Zato resnično želimo nadaljevati s pogajanji na žalost smo obtičali pri 18 pogajanjih oziroma poglavjih so pogajanja zastala izključno iz političnih razlogov, zato si želimo, da se vsi poslanci začnete zavedati tega, da Turčija opravlja svojo domačo nalogo, da tudi prenaša pravni red skupnosti v nacionalno zakonodajo. To bomo počeli ne glede na to, ali se bodo pogajanja nadaljevala ali ne, ali bomo postali polnopravni člani ali ne. Čeprav je naš cilj, da postanemo polnopravna članica Evropske unije, mi verjamemo v evropske vrednote, verjamemo v vrednote, ki so bile oblikovane v Evropi, kajti te vrednote so rezultat skupnega razumevanja vseh oseb, ki živijo v Evropski uniji. Zato si želimo biti odprti in ne zaprti zaradi političnih razlogov. Želimo si, da bi se tehnična pogajanja nadaljevala, potem pa bomo videli, kako se bodo stvari zaključile. Ko bomo enkrat ob koncu, boste videli tudi, ali se želi Turčija vključiti v EU in ali državljani Turčijo sploh želijo v svojih vrstah. Hvala. Dziękuję. Życzę wytrwałości w dążeniu do zjednoczenia z Europą. E, Šanovni pani. Hvala lepa. Želim vam čim več ustrajnosti in odločnosti na vaši poti v Evropo. Organizatorji so nam dali tudi možnost, da sodelujete v razpravi, če dvignete modro kartico ali rumeno kartico. Če želite sodelovati tudi v postopku za pritihnitev pozornosti predsednika, prosim, gospod Valkjunas se je še prijavil k besedi iz litovskega parlamenta. Prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot vemo, živimo v svetu številnih paradoksov. Včeraj smo imeli pred seboj kavo, vodo in še marsikaj, danes pa ničesar, niti kapljice vode. Toliko za začetek. Na začetku se zdi vse odlično, idealno, no ampak potem je treba se nekoliko globlje zazreti v ta vprašanja. Potrebujemo boljše cene, več prednosti za naša podjetja, moramo ponuditi izbiro za naše potrošnike, prav tako moramo zmanjšati stroške in državno porabo. To želimo, ampak potem v praksi je pa vse čisto drugače. Naprimer, ne vem, večja brezposelnost, vedno večji stroški za socialo. Govorili ste o e-trgovini, naprimer, ampak to lahko prenese tudi nekatere negativne posledice. potem večji viri, tudi te potrebujemo, potem eh, boljši pretok blaga, tudi to gotovo potrebujemo. Nekateri pravijo, da bi morali več vlagati v nove tehnologije. Tole bi vprašal, ali sploh lahko v kaj investiramo. Številne države so zelo zadolžene, so praktično na robu bankrota prav tako ste omenili regulatorje, morda so lahko koristni, ampak vemo pa, kako to dejansko deluje in vemo, um, da na njih vplivajo lobisti. Všeč so mi bile kritične pripombe avstrijskega poslanca. Slišali smo nekaj zelo pametnih pripomb tudi drugih kolegov. Nekateri so dejali, da so cene digitalnih programov zelo visoke trg naj bi bil vreden 500 milijard evrov, ampak nekateri digitalni programi pa so morda tudi povezani s korupcijo in morda se zato na koncu cena poviša za desetkrat, potem so tukaj še stroški vzdrževanja, potem um, stroški tega, da mora delovna sila oditi drugam, potem negativni socialni učinki in tako dalje in tako dalje. Mislim, da moramo biti bolj racionalni in treba ugotoviti, kje so tudi morebitni negativni učinki te politike. Pri vsej hrani, pri um, vseh zdravilih imamo vedno tudi um, informacije o stranskih učinkih. Samo toliko v razmislek. Hvala lepa. Ja, veliko vprašanj ste zastavili. In seveda moramo jasno odgovoriti na ta vprašanja. No, ampak to pomeni, da je pred nami še veliko, veliko dela. Sedaj pa gospod Dževerija iz Evropskega parlamenta. Prosim. Eh, Hvala lepa, predsedujoči. Vsi lepo pozdravljeni, se opravičujem, ker sem zamudil. Bi še na nekem drugem sestanku, sestanek odbora regije. Tam je bilo tudi um, predstav, 15 predstavnikov različnih avtonomnih regij. Torej, uh, kako je e-trgovina pomembna za digitalni enotni trg? Verjamem v e-trgovino iz več razlogov. Kot prvič je to pomemben mehanizem za ustvarjanje delovnih mest, za graditev zaupanja in za izboljšanje konkurenčnosti. Prav tako je to tudi mehanizem, ki bo pomagal ponovno oživiti trgovino v Evropi nasplošno že več dni vse skozi pravim, da moramo digitalno premagati krizo. In to pravim iz zelo konkretnih razlogov. V Krakovu smo govorili o aktu o enotnem trgu z eh, parlamentom, svetom in komisijo. Imeli smo zelo dobre, koristne razprave. In tam sem imel tudi priložnost, da sem bil poročevalec na tej delavnici v zvezi z e-trgovino. Bil sem zelo jasen. Digitalno moramo premagati krizo, kajti sedaj smo pred neverjetno eh, revolucijo, pred digitalno revolucijo. In to je v bistvu nadgraditev industrijske revolucije, ki nam je prinesla ogromno koristi, ogromno bogatstvo, ki ga še vedno uživamo tudi danes. Moramo izkoristiti to priložnost, ki je pred nami v digitalni revoluciji. Ta revolucija vpliva na številne generacije, tudi na tiste generacije, ki se niso rodile v digitalni dobi. Prihodnost je v e-trgovini. V Evropi imamo sicer veliko težav pri tem, morda ne toliko na državni, ampak bolj na evropski ravni. Na nacionalni ravni nikakšnih večjih težav pri tem. Ta panoga vedno bolj raste. Ampak na čezevropski ravni pa imamo več ovir. Zakaj? Večkrat smo že govorili, zakaj. Tukaj imamo številne razloge, številne ovire med evropskimi državami, ki ne omogočajo prave e-trgovine med državami. Tako ne moremo izkoristiti celotnega potencijala čezmejne e-trgovine. V Evropi pogosto govorimo o internetu in o e-trgovini kot področju, ki ga moramo izpopolnevati. To je kot nekakšna prihodnost za nas, ampak druge v drugih državah pa to že dejansko živijo, že izkoriščajo potencijal v celoti. Torej moramo izpopolniti e-trgovino na čezevropski ravni. Nekateri morda menijo, da bi morali to uh, prepustiti nacionalnim ravnem. Vsakič, ko govorimo o več Evrope, zaidemo v slepo ulico, ko pa govorimo o manj Evrope, pa gremo naprej in naprej. Mislim, da sedaj potrebujemo drugačen pristop. Sveda moramo vedno nadaljevati dialog, ampak potrebujemo tudi konkretne odločitve in ukrepe za to, da izboljšamo in spodbudimo e-trgovino na čez evropski ravni. Tisto, kar smo slišali prejšnji teden, je predvsem povezano z eno besedo - zaupanjem. Zaupanje v to panoko, ki sicer v Evropi ne vzbuja ravno veliko zaupanja. Um, mislim, da ni zadosti zaupanja v dejanske uh, mehanizme in orodja iz e-trgovine. Na tem moramo še delati. Tukaj v Evropskem parlamentu, naprimer, že želimo okrepiti delovanje teh orodij. Naj povzamem, tako mislim, da bomo lahko rešili krizo. Krizo lahko premagamo po digitalni poti. Hvala lepa. Hvala lepa za te zelo pametne, konkretne pripombe. Bi še kdo morda zastavil vprašanje ali kaj dodal? Očitno ne. Zato prosim člana polskega sejma Meždilo, da pozame našo razpravo. Gospod predsedujoči, gospod in gospodje, vsem hvala lepa za zelo zanimivo razpravo. razprava je bila kar optimistična, ko gre za digitalni enotni trg. No, razen enega prispevka so bili vsi prispevki precej pozitivni, ampak mislim, da je litovski predstavnik nekoliko narobe razumel nekatere naše komentarje. Prej ste omenili številko 500 milijard evrov. To bo dodatna vrednost trga, ko bo digitalni trg dejansko deloval. To pomeni dodatne 4 odstotke BDP-ja. To niso stroški za izvajanje tega trga. V bistvu ne vemo točno, kakšni so ti stroški, kajti Evropska komisija še ni objavila podatkov s tem v zvezi. Prav tako smo slišali, da nove tehnologije včasih prinesejo več korupcije. No, sedaj bomo govorili čez nekaj časa o javnih naročilih. Mislim, da je jasno, da se pojavi korupcija takrat, ko um, gre predvsem za človeški stik. Tehnologije kot take ne uspodbujajo korupcije korupcije. Vsi ste bili sicer zelo optimistični glede digitalnega enotnega trga, no seveda pa se vsi zavedamo tudi izzivov in pa grožen, še posebno, ko gre za infrastrukturo. Predstavnica francoskega parlamenta je dejala, da je Francija pripravljena vložiti 25 um, milijard evrov v optična vlakna in optične kable. Uh, Tudi mi uvajamo širokopasovne povezave na polskem, tudi mi smo sprejeli posebno zakonodajo, ki omogoča lažje vzpostavljanje širokopasovnih povezav. 1,5 milijarde um, evrov smo zato dobili tudi od Evropske unije, prav tako pa imamo tudi poseben zakon. s katerim smo zagotovili še dodatno milijardo evrov za optična vlakna. Ta sredstva smo že vložili, kar pa zadeva javna sredstva, EU sredstva. No, tukaj pa imamo včasih težave pri dostopu do teh javnih sredstev, tudi zaradi različnih težav na regionalni in lokalni ravni. Tukaj bi lahko marsikaj izboljšali lahko bi izboljšali vlaganje v digitalni trg. Prav tako mislim, da bi morali še marsikaj storiti tudi um, v Evropskem parlamentu in pa tudi med nacionalnimi parlamenti in vladami. Upam, da bomo uspeli premagati te izzive, kajti nova direktiva o elektronskem podpisu upam, da bo čim prej začela veljati. Upam, da ne bomo zamujali pri izvajanju kajti ta dokument je zelo pomemben. Na polskem že čutimo, um, da imamo težave, če ta direktiva ne deluje v praksi. Kajti pri prilagajanju naše zakonodaje um, temu dokumentu za elektronski podpis smo želeli vključiti rešitve, ki so že v direktivi. In upam, da bo direktiva dejansko čimprej sprejeta, kajti elektronski podpis je zelo pomembna. Tudi elektronski računi so zelo pomembni za boljše delovanje enotnega digitalnega trga. Hvala lepa. Hvala lepa za te zaključne besede. Hvala lepa vsem, ki ste se oglasili v razpravi. To je bila res zelo živahna, konkretna razprava. Sedaj pa predajam vodenje sestanka Malcolm Harborju. Hvala lepa, gospod predsednik. Sedaj pa lahko predstavljam zadnjo delo današnje razprave. Dopovdne. Sedaj pa bomo govorili o javnih naročilih. Sedaj mislim, da že vsi poznamo postopek, ampak sedaj smo pri roza barvi obrazca, torej člani nacionalnih parlamentov. Če se želite oglasiti, prosim, da izpolnite obrazec kolegi iz Evropskega parlamenta, pa mislim, da smo se že prijavili. Boste dobili tudi čas za govor na ekranu. Bom tudi napovedal posamezne govorce, prav tako pa sem pripričan, da bom lahko potem um, vključil še nekatere druge govorce. To je zelo pomembno področje za enotni trg. Želimo seveda ustvariti sam trg, prav tako pa so tudi javna naročila nasplošno zelo pomembna glede izpolnevanja ciljev, kot so naprimer bolj zeleno gospodarstvo, bolj inovativno gospodarstvo in pa bolj um, socialno pravično gospodarstvo. Vse to je vedno bolj vidno tudi v tem, da mi nismo zadovoljni s eh, trenutno zakonodajo in izvajanje te zakonodaje. Tukaj smo bili zelo aktivni, pripravili smo dve poročili na lastno pobudo. Um, poročevalka Hajdi Rule bo poročevalka tudi danes z veseljem sprejela to delo. Dobili ste tudi kopijo poročila, ki je bilo pripravljeno prejšnji teden. Sicer poročilo ni na voljo v vseh jezikih, boste pa dobili to v svojem jeziku na naši spletni strani kmalo, se mi zdi. Hajdi Rule, prosim, če v petih minutah predstavite to temo, potem pa bomo um, gospod, slišali gospoda Johansona iz Švedske in pa gospoda Johansa iz Litovskega parlamenta in potem Andrej Švab. Eh, predstavnik um, Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Najprej pa pet minut. Hajde, Rule, prosim. Hvala lepa, gospod uh, predsedujoči. Prav gotovo gre, kaže tukaj na več preglednosti na tem področju, ampak še vedno pri javnih naročilih prihaja do velikih pravnih negotovosti, veliki stroški za majhna sedne velika podjetja, prav tako pa uh, postopek ni dovolj um, fleksibilen. Se pravi, pravo javnih naročanj še ni prilagojen ciljem strategije za Evropo 2020. Pozdravljamo zeleno knjigo Evropske komisije in uh, pozdravljamo tudi postopek revizije. Ta revizija mora biti eh, podrobna, pozorna. Tudi to je bil predmet razprav um, srečanja v Krakavu, torej ne smemo biti um, ne smemo ravnati preuranjeno. Revizija mora okrepiti pravno varnost, direktiva mora ohraniti pozitivne lastnosti, tudi ko gre za storitve, tudi ko gre za razdelitev v storitve A in B. Poleg tega pa je potrebna na taj, um, bolj natančna definicija pravnega okvirja ter pa z definicijami je potrebno prispevati k pravni varnosti. Tukaj si želimo več javnosti. Druga točka, inovacije in pa trajnostno zaposlovanje. Če si ogledamo, kaj lahko naredimo na tem področju, parlament ugotavlja, da je največja ovira za več inovacij in pa trajnosti so direktive same. Trenutno imamo enakovrednost eh, najcenejše ponudbe in pa najgospodarnejše ponudbe. Um, parlament predlaga, da bi najcenejša ponudba veljala samo še za storitve in pa proizvode visokega standarda. Želimo tudi vključitev stroškov celotnega življenjskega cikla od eh, dobavitelja do potrošnika. Tukaj bomo potrebovali več eh, komisije, strani komisije. Potrebujemo tudi več metodologije, boljše standarde na tem področju pa še nekaj bo prav gotovo pripeljalo do napredka. Dobro bi bilo, če bi postalo jasno, da ni pomemben samo proizvod sam, ampak tudi proizvodni proces. To je potrebno vključiti v tehnične specifikacije. Tudi to bi morala uh, izboljšati revizija. Osredotočiti se moramo tudi na komercialna javna naročila, tukaj potrebujemo več standardov. Ti standardi morajo biti jasni in odprti. In predlagamo tudi podatkovno banko, kjer bi bili zajeti certifikati, tako da bi bili ti lažje dosegljivi. Potem poenostavitev, tretja točka, gre za sistematično opazovanje trga. To je dovoljeno eh, že z obstoječimi direktivami, ampak ni ta nadzor vedno dovoljen in nadzor želimo. da bi se ta postopek okrepil, ampak samo pod pogojem, da bo zagotovljena dovoljšna stopnja eh, preglednosti, postopek podelitve javnih naročen do sedaj ni. Eh, bilo dovolj pregledno, želimo tudi alternativne ponodbe, tudi tehnične specifikacije morajo biti bolj upoštevane. Um, Prav tako predlagamo, da bi razmislili o možnosti popravitve napak, ampak samo, če bodo kriteriji za to dovolj pregledni. Začeli smo tudi razpravo o mejnih urednostih. Predlagam, da bi komisija preverila te mejne urednosti, da bi začeli razpravo o novih mejnih vrednostih. Prav tako želimo povdariti praktično stran, želimo si več izmenjav izkušenj, organizirano izmenjavo izkušenj, eh, metode ocenjevanja in pa urednotenja, podpora programom usposabljanja v državah članicah in pa eh, izgradnjo omrežja centrov odličnosti. Prav tako si želimo, boljše, si želimo pomagati majhnim in velikim podjetjem, želimo znižati njihove proizvodne stroške skozi načelo only once, samo enkrat. Samo ponudniki, ki pridejo v zadnji krok, naj predložijo dokumente, tudi vse potrebne dokumente. Eh, potrebno je tudi več sistemov prekvalifikacij in pa mora biti možno eh, omogočiti ta postopek tudi na spletu, tako da se bodo lahko majhna in srednja velika podjetja prijavila eh, na postopek javnega izbiranja. Prav tako želimo preveriti joint procurement in pa pooling. Še nekaj, eh, elektronska javna naročila, to je potrebno vključiti pri reviziji. Um, direktive o javnem naročanju. Želeli smo, da bi javna naročanja bila v 50 odstotkih, uh, um, pač, da bi se skupaj potekalo po spletu. To nam zaenkrat še ni uspelo. Uh, tukaj je pomembno tudi vprašanje digitalnega podpisa. Potrebujemo močnejše standarde na tem področju, potrebujemo večjo kompatibilnost posameznih uh, platform želimo eh, interoperabilnost posameznih sistemov, potrebno je zagotoviti tehnično neutralnost. Ja, skušala sem biti čim bolj konkretna. Ja, eh, Hvala lepa za to, da si predstavlja katera vprašanja pri te zelo pomembni zapletene teme. Prosim, da si vsi pogledate, če lahko hajde moramo gotoviti, kako um, okrepiti naše delovanje tudi pri javnih naročilih. Kajti tudi za javne organe je to področje v vaših državah zelo pomembno. Sedaj pa res razprava. Gospod Johansson iz švedskega parlamenta, tri minute imate, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Javna naročila predstavlja zelo visok delež porabe to prinaša jasne signale za potrošnike, naprimer um, etika, okoljski izdelki, potem trg dela, poštena trgovina, delovni pogoji in tako dalje. Vsi moramo tudi izvajati načela preglednosti, nediskriminacije, sorazmernosti medsebojnega priznavanja in tako dalje. Vse to moramo poštevati. Na švedskem pri živilih vidimo, da se samo 50 odstotkov teh živil um, proizvede pri nas, um, zato upravljamo druge izdelke iz drugih držav, naprimer od nemških kmetov. Hvala lepa nemškim kmetom za to, da nas prehranjujemo. prehranjujejo. Na švedskem je 9 milijonov ljudi in 3 milijone obrokov se v javnem sektorju vsak dan razdeli ljudem v šolah, potem starejšim ljudem, ljudem v bolnišnicah in tako dalje. Samozadostnost na teh področjih je pri nas zelo nizka. Zato preko javnih naročil želimo izboljšati postopek, ampak nismo še bili zadosti uspešni. Prav tako imamo tudi zakonodajo za varnost in zdravje živali. Naši postopki so najstrožji v Evropi. Želimo poskrbeti, da meso na naših krožnikih prihaja iz živali, ki zdravo živijo. In zato želimo poskrbeti, da se predpisi spoštujejo. Če kmetje kršijo predpise, potem bodo kaznovani. Ampak včasih pa se potem zgodi, da nekdo naprimer preko javnih naročil um, kupuje hrano od dobaviteljev, ki ne spoštujejo takih pravil, kot jih imamo na švedskem. Moramo um, nujno zagotoviti to, da se bodo um, predpisi pripravljali in izvali tako, da bomo zagotovili čim više standarde pri um, zdravju in varnosti živali. Moramo vedeti, kako je vse embalirano, kakšne so oznake na paketih in tako dalje. Trenutno um, predpisi na evropski ravni niso usklajeni. Pri javnih naročilih pa moramo predvsem poštivati um, 30. člen iz pohodbe o delovanju Evropske unije, kjer piše, da ne smemo um, imeti nekakšnih omejitev um, pri določbah, ki zagotavljajo varnost in zdravje živali. Na švedskem včasih zakonodaja ni čisto jasna in moramo povečati preglednost pri tem in izboljšati zakonodajo. Prav tako moramo tudi v celotni Evropi izboljšati varnost in zdravje živali. Samo tako bomo um, zmanjšali diskriminacijo, ki se pojavlja na evropski ravni, tudi pri področju javnih naročil. Hvala lepa, gospod Johansson. Slišali smo nekaj zelo zanimivih pripomb, bomo o tem govorili. Standardi za zdravje um, živali niso sicer v pristojnosti tega odbora. Po Evropski uniji se sicer veliko ukvarjamo s tem nasplošno, bomo poskušali posneje govoriti o tem. Sedaj pa gospa Vesajte, Litovski parlament. Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila poročevalki Hadi Rule za to poročilo, ki se nanaša na zelo pomeno področje, javna naročila. Podatki OECD so pokazali to, da preko javnih naročil po svetu izgubimo okoli 400 milijonov dolarjev. Boj proti korupciji, proti diskriminaciji, je zelo pomemben. Javna naročila in e-naročila so zelo dobrodošla pobuda. Prav tako namenim še eno pomembno področje. Pogosto je najnižja cena glavno merilo pri javnih naročilih. Včasih edino merilo. Uh, kaj se je zgodilo v preteklosti. Poglejmo si, na primer, gradbeniški sektor in poglejmo si možnosti za prihodnost. Najnižja cena pogosto ni najboljše merilo, ki bi ga morali upoštevati. Moramo upoštevati tudi, na primer, ne vem, plače, potem eh, tehnologije, ki so prijazne okolju, zelene tehnologije in tako dalje. Tudi to so zelo pomembni kriteriji, ki jih moramo upoštevati pri javnih naročilih. Tudi to mora biti del celotnega svežna pri odločanju. Sedaj pa mala podjetja in njihovo sodelovanje pri javnih naročilih. Predlogi iz poročila ne morejo rešiti težav MSP-jev in njihovega sodelovanja. Ne moremo na nekaj na novo izumljati. Že imamo nekatere dobre prakse, naprimer um, v ZDA imamo pet um, odstotkov MSP, ki so podizvajalci in so že vključeni v pogodbe. Lahko bi ž, uh, uporabljali že obstoječe prakse, ne pa izumljali nekaj na novo. In to od nas pričakujejo MSP-ji. Potrebujejo konkretne ukrepe. Če želimo biti racionalni in če želimo uporabljati davkoplačevalski denar razumno, če želimo uporabljati naše nacionalne ukrepe, potem moramo vedeti, da so ravno um, vlade največji delodajalec v številnih državah. Treba poštevati vse vidike, ki sem jih ravno kar naštela in moramo poskrbeti za to, da bo javno naročanje bolj pregledno. Prav tako moramo misliti na dolgoročnejše cilje in rezultate. treba poskrbeti za to, da bo davkoplačevalski denar tudi ustvarjal dodano vrednost. Hvala lepa. Sedaj gospa Švab iz EPP, potem pa gospod Valkjunas iz Litve in potem gospod Bornačin iz italijanskega prometa. Najprej gospod Švab. Hvala lepa. Dobro je, da imamo možnost s kolegi iz nacionalnih parlamentov razpravljati o tej pomembni temi za enotni trg. Mislim, da je gospa Rüle predstavila poročilo, ki smo ga sprejeli, zato se bom sam navezal na točke, eh, ki eh, se nanašajo na javno naročanje in na eh, njegovo revizijo. Najprej se bom navezal na to, kar je ravno povedala kolegica iz Litve. Davčni denar, denar davkoplačevalcev Uh, je tisti, ki nosi glavne stroške pri postopku javnega naročila. Zato moram ugovarjati kolego iz Švedske. Mm, če še da je na svetu veliko ukrepov za izboljšanje socialne, družbene, okoljske uh, politike, po načelu subsidijarnosti to mora biti odločitev tistih, ki so za nje pristojni. Mislim, da se tukaj vsi strinjamo. Vsekakor pa mora biti to odločitev, ki je povezana s predmetom javnega naročila in ne sme presegati uh, tega predmeta ali upoštevati drugih kriterijev, ki bi lahko bili politično motivirani. Uh, prav tako imela, povedat, eh, imela prav kolegica, ki je povedala, da je potrebno tukaj pozorno uporabljati davkoplačevalski denar. Tega vidika nismo do sedaj zadostno upoštevali pri evropski zakonodaji. Evrop Evropske institucije nimajo sredstev za to, da bi predpisali državam članicam učinkovito uporabo davkoplačevalcev, vendar pa se vedno znova eh, vračamo k temu, ampak eh, nekateri izmed teh vidikov še niso bili dovolj upoštevani. Prav tako se postavlja vprašanje, kaj narediti z majhnimi in srednje velikimi podjetji. Um, oblastem bi morali dati že danes možnost, da majhna srednja velika podjetja bolje udeležijo v postopek javnih naročil. Potem še nekaj. Včeraj sem se srečal s kolegom iz Bazla, ki je blizu mojemu volilnemu okrožju. Um, ti želijo izgraditi novo bolnišnico, um, projekt bo stal 800 milijonov evrov, ampak niso dobili nobenega ponudnika, ki, bi prišel, uh, od, ki bi prišel od kje druge in ne samo iz uh, bližnje okolice Bazla. Uh, Eh, tukaj govorimo o nediskriminaciji, o notnem trgu, o tem, da morajo vsi ponudniki imeti enakovredne možnosti, ampak na koncu ugotavljamo, da tukaj trg vseeno še ne deluje dobro. To so točke, o katerih je potrebno spregovoriti, glede katerih je potrebno predlagati tudi rešitve. Prav gotovo bi bilo zanimivo vedeti, kaj narediti za to, da bi zagotovili odprti trg za majhna in srednje velika podjetja, pa tudi za velika podjetja, kjer bodo omogočene tudi čezmejne ponudbe. Veselim se nadaljne zmenjave stališč. Uh, Hvala lepa, gospod Švab, zdaj pa gospod Valkjunas iz Litovskega parlamenta. Tri minute imate. Hvala lepa, gospod predsednik. Nekdo je omenil zeleno knjigo. Upam, da to ni zelena knjiga nekdanjega libijskega voditelja Gaddafija. upam, da bomo določbe, o katerih govorimo, tudi prevedeno prakso. To moramo storiti za naše državljane. Predvsem moramo povečati ozaveščenost in izobraziti državljane o tem področju. Kot prvo moramo naučiti otroke, da ne smejo krasti. Se ne strinjam z uh, litovskim kolegom, ki pravi, da moramo odpraviti merilo najniže cene. Res je, moramo tudi upoštevati druge kriterije. Najprej, na primer, je treba tudi preveriti zgodovino ponudnikov ki ponujajo svojo, svoje storitve in blago. Treba preveriti, kakšne so njihove uh, računovodske knjige v podjetjih, kakšne so plače v teh podjetjih in tako dalje. Potrebujemo različna merila, ki jih moramo poštevati. Tudi inšpektorati za delo v različnih državah, mislim, bi to lahko počeli. Prav tako bi lahko uporabljali tudi službe finančne policije za to. Morali bi si prizadevati za to, da bi imeli nekakšno evropsko banko podatkov, kjer bi lahko vsakdo dobil informacije o zgodovini in evidencah vseh podjetij. Lahko bi preverili, ali je določeno podjetje zaupanja vredno ali ne. Ne vem, včasih mi kar zmanjka besed, ko gledamo vse to. Moramo vedeti, katera podjetja so poštena pri svojem delovanju in katera niso. Uh, Hvala lepa, gospod Valkunas. Naslednji gospod Bonačin iz italijanskega parlamenta, potem pa gospa Weigler iz uh, SND Evropskega parlamenta in pa še predstavnica Španskega parlamenta. Izvolite besedo. Grazie. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kar zadeva enotni trg, so javna naročila zagotovo je ena od pomembnejših tem. Evropa bo skupaj našla pot iz krize in danes dopovdne je gospod Reši rekel, da je ta kriza strukturna kriza, kar pomeni, da zahteva cel niz ukrepov. Če bo torej Evropa skupaj sprejela ustrezne ukrepe in tudi oblikovala javne politike. Na prvi pogled se zdi to enostavno, vendar po drugi strani to prinaša tudi številne težave. V Italiji skrbno preučujemo zeleno knjigo, ki jo je predstavila komisija. Najprej jo je preučila vlada, potem posamezni oddelki in odbori v senatu in v parlamentu. Opravili smo javne predstavitve, poleg tega smo večkrat zasedali na to temo, tako da smo tik na tem, da oblikujemo svoje mnenje in tudi nekaj predlogov glede zelene knjige, ki se nam zdi zelo zanimiva. Po eni strani drži, da so javna naročila danes zasnovana na bolj ekoloških kriterijih. Zdi se mi, da bi javna naročila morala biti utemeljena na preglednosti, na hitrosti izvedbe in na poskusu, da se znotraj javnih naročil prepreči kakršno koli goljufijo strani tistega, ki ki se želi poslužiti korupcije zato, da pridobi javno naročilo. Istočasno pa bi morali pri javnih naročilih storiti vse zato, da se prepriči delovanje organiziranih kriminalnih združb. To je evropski problem in rekel bi celo, da svetovni problem. Zato bi v tem okviru morali razmišljati tudi o podpornih instrumentih za male in srednje velika podjetja, ki želijo sodelovati pri teh javnih naročilih. Ta podjetja nimajo zadostnih zmogljivosti za to, da bi se lahko odeležila takšnih javnih naročil, zato ne smemo pozabiti na to. V začetku zakonodajnega obdobja leta 2008-2009 smo v Italiji pripravili enoten kodeks za javna naročila. Mislim, da je zelo koristen, prinesel je tudi številne spremembe, kar zadeva sam trg javnih naročil v naši državi. Zato bi v tem kontekstu predlagal tako imenovan projekt Project Financing, torej financiranje projektov. To je instrument, ki smo ga pripravili tudi pri nas, zagotovo ste z njim seznanjeni. Gre pa za to, da bi države članice morale imeti na voljo finančna sredstva za to, da financirajo določene projekte tudi na zasebnem področju. Namreč gre za to, da zasebni akteri posredujejo denar za to, da se naprimer zgradi javna infrastruktura ali upravi kakšen javni projekt, kasneje preko let pa vstopijo v upravljalsko strukturo. To se mi zdi instrument, ki ga je vredno preučiti, zato ker državam članicam omogoča, da najdejo vire, ki jih same sicer ne bi uspele najti. Hvala. Sorry. Yes. Well, thank you very much, Mr. Bonacina. Izpostavili ste nekaj pomembnih točk. Tukaj mislim na gospodarsko in pa socialno razsežnost eh, javnega naročanja. Zdaj pa gospa Vajler v imenu skupine socialdemokratov. Hvala lepa. Tudi sama se zahvaljujem dosedanjim govornikom, predstavnikom nacionalnih parlamentov. Eh, tudi za nas je to pomembno izhodišče. Še nekaj o trenutnem stanju dogodkov. Komisija bo decembra podala predlog direktive in sicer na osnovi poročila Rüle, o katerem smo glasovali. To je že jasno. No, potem bomo si decembra te predloge natančno ogledali. Povedano je že bilo, da vsaj 17-18 odstotkov odstotkov um, BDP-ja predstavljajo javna naročila in uh, ta delež se bo verjetno v prihodnosti zvišal, kajte v vseh državah, članicah potekajo investicijski programi za zagon gospodarstva, se pravi, ta delež se bo verjetno še povečal. Uh, troje bi želela povedati v dopolnilo gospe Rule. Najprej uh, hvaležne bi bili za vaše ideje glede tega, kako zagotoviti močnejšo udeležbo majhnih in srednje velikih podjetij. Eh, majhna in srednje velika podjetja so glavni gospodarski um, vzvod v vseh državah članicah, ne, tiste, ne tista velika podjetja. In zato moramo zagotoviti udeležbo MSP. Um, no, če bi imeli vi kakšne dodatne ideje, kako spodbuditi MSP, potem bi bilo to dobro. Potem druga točka, tudi tukaj bi bile pomembne vaše izkušnje in sicer gre za čezmejne projekte in pa naročila. Verjetno je to pomembno zlasti v obmejnih regijah, pravzaprav je takšnih čezmejnih eh, projektov samo dva, od, uh, samo dva odstotka. To ni v našem interesu. Jezik tukaj ni glavni problem. Danes uh, že skoraj vsi znajo angliščino in zato se sprašujem, kje so potem tiste glavne ovire. In pa potem še zadnja točka, kako je povedal gospod predsedujoči, zelena naročila že dolgo obstajajo, že vsaj deset let v vseh državah članicah Evropske unije, ampak to, kar, to, kar manjka, so socialni kriteriji. Uh, In to ravno danes, ko je delovni trg tako eh, razdrobljen, ko imamo um, negotove delovne pogoje, nepravično zaposlovanje. Um, bi sedaj naj potrebovali to strategijo 2020. Tukaj potrebujemo zavezojoče tarife za spodbujanje udeležbe žensk uh, um, invalidov, potem tudi spoštovanje kriterijev mednarodne organizacije dela. Um, v lokalnih skupnostih je potrebno sprejeti odločitve glede tega. Mislim, da so kolegi v lokalnih skupnostih dovolj razumni, zato da se zauzamejo za prej našteto. Um, tudi komisija lahko tukaj prispeva svoje na področju ohranjanja virov, spodbujanja inovacij, zelene energije. In eh, če, bo, če nas boste pri tem podprli, potem bomo to poštevali tudi pri naši zakonodaji. Hvala lepa, gospa Vajler. Sedaj pa gospa Gomeš, pa pa Đorđo in potem gospod Krojcman kolega srpskega parlamenta. Najprej gospa Gomeš. Hvala lepa. Najprej bi rada odgovorila gospe Vajler glede tega, kako se male in srednje velika podjetja lahko vključijo. Naj povem sledeče. Male in srednje velika podjetja imajo danes težave predvsem zaradi tega, ker so javna naročila tako zelo kompleksna. Želimo si, da bi se najprej dogovorili o tistem, delu javnih naročil, ki govori o jamstvih, garancijah in tako naprej. Namreč, če bi se poenostavil ta del, bi se tudi mala in srednja velika podjetja lahko lažje vključevala. To bo nek postopek soglasja za mala in srednja velika podjetja, ki jim bo omogočil, da sodelujejo pri javnih naročilih. Sama prihajam iz eh, območja Mozele, torej na meji z Nemčijo in Luksemburgom in lahko vam povem, da je jezik zelo pomemben za naša mala in srednja velika podjetja je zelo težko odzivati se na javna naročila v drugem jeziku. Želimo si, da bi poenostavili tudi ta vidik za podjetja. Bi vam pa rada predstavila tudi francosko stališče glede koncesij pri storitvah. Utemeljila se bom na sodni praksi sodišča, ki pravi, da so koncesije seveda podvržene nadzoru pogodbe, predvsem je treba predvideti preglednost, enakopravnost kandidatov. Preglednost mora biti takšna, da bo zagotovljena konkurenčnost, kar pomeni, da bi vsa potencijalno zainteresirana podjetja morala podati svoje ponudbe, te morajo biti pregledne na voljo vsem. Če bi zagotovili ustrezno zakonodajo na evropski ravni, bi s tem bolj kot kdajkoli prej zagotovili tudi večji nadzor nad konkurenčnostjo. Vsak bi moral imeti možnost dostopanja do kakovostnih storitev po razumni ceni. To pa bi morali zagotoviti na tak način, da bi vsi operaterji imeli enake pogoje delovanja. To smo delno že dosegli. Evropske uredbe že delno pokrivajo te operaterje, nekatere sektorje smo specifično obravnavali, žal pa nimamo nobene zakonodaje z področja koncesije pri storitvah. Komisija je o tem že govorila, tudi odbor IMKO iz Evropskega parlamenta je 10. maja leta 2010 objavil poročilo o sklepanju javnih naročil. Tam piše, da bi morali sprejeti zakonodajni akt, ki se nanaša na javna naročila, zato da bi preprečili skrivljena na notranjem trgu. Poleg tega povdarja poročilo, da do sedaj še niso izpostavili nobenega tovrstnega zakonodajnega akta. Zakonodajni akt bo torej neuspešen, dokler ne bo namenjen izboljšanju delovanja notranjega trga. Prav zaradi tega je francoska vlada že podala predlog, da se objavi zakonodajni akt akt, ki govori o koncesijah pri javnih naročilih, ki so že seveda obravnavane na evropskem tudi nacionalni ravni. Um, na nekaj, kar se tiče koncesij, to je menjen tudi v poročilu Rure. Um, mislim, da bomo o tem se rogli kasneje, kajti čakamo še na odziv Evropske komisije. Naslednji je gospod Papa Đorđu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 uporabljati splet in druge možnosti spleta, ki jih imamo na voljo. Poročevalka pravi, da potrebujemo zelo natančne standarde. No, ampak kot to veste, pogosto se hudič skriva v podrobnostih. In ko se nekomu dodeli javno ročilo, se ugotovi, da stvari niso ravno takšne, kot smo si želeli. Tudi po elektronski poti se to lahko zgodi. Včasih se poznaje ugotovi, da izdelki niso bili kakovostni. Tudi tukaj treba izboljšati standarde. Potem še nekaj drugih komentarjev, naprimer glede MSP-jev. Res je, MSP-je včasih nimajo ravno najboljšega dostopa do javnih naročil. Zakaj? Obseg teh javnih naročil včasih res ogromen. In to so včasih javna naročila, ki vključujejo velike številke in prav zato MSP-ji ne morejo doseči tako visokih številk, prav tako ne morejo eh, dobiti posojil od bank za tako velika javna naročila. Zato imajo mala in srednja velika podjetja težave. Tukaj bi zato morali razmisliti o drugačnih možnostih, o drugačnih javnih razpisih, ki bi bili bolj prilagojeni MSP-jem. Morda bi lahko to porazdelili po posamečnih kategorijah za nekatere proizvode. Predvsem moramo gotoviti, kako čim eh, bolj ponastaviti delo MSP-jo. Naprimer imamo eh, javno ročilo za bolnišnico, tukaj imamo ogromne številke in če banke ne podpirajo MSP-jev, MSP-ji ne morejo tekmovati z drugimi večjimi podjetji. Če bi imeli še drugačne javne razpise, ki bili prilagojeni MSP-jem, če bi razpise porazdelili po kategorijah, potem mislim, da bi se MSP-je lažje udeleževali takšnih postopkov javnih naročil nekateri imamo že izkušnje s tem, kako delujejo podjetja. In gotovo ima marsikdo kakšno pametno idejo za to, kako bi ponastavili delo MSP-jev. Tako da ne bi bili MSP-ji prepuščeni samim sebi. Nuno jih moramo vključiti v te javne razpise in odpraviti težave, ki jih imajo MSP-ji danes. Hvala. Uh, well, Hvala lepa, gospod Papa Đorđu. Prav gotovo se številni strinjajo z vami o tem, kar, glede tega, kar ste povedali o MSP. Eh, vaše izkušnje so dragocene, prav gotovo jih bo poštevala tudi gospa Rujle pri svojem poročilu. Sedaj pa gospod Krojcmen eh, iz skupine RD, potem gospod Miller, potem gospod Westlund in potem gospa Koraca Bild, prav tako evropska poslanka. Gospod Krojcman je naslednji. Hvala lepa. Spoštovani gospe in gospodje, zahvaljujem se polskemu predsedstvu. Kaj ti prepoznali so pomembnost enotnega trga za dobrobit in pa rast v Evropi in eh, tej temi posvetili veliko pozornosti. Eh, prav gotovo so javna naročila ključnega pomena, ko gre za izkoriščanje vseh potencijalov enotnega trga pravzaprav je to prednost, eh, prednostna naloga pri aktih o enotnem trgu. Sam bi se želel osredotočiti na tri področja, poenostavitev fleksibilizacija postat, eh, postopkov, eh, potem politični kriteriji pri izbiranju ponudnikov in pa dostop MSP-jev do javnih naročil. Poročilo Rule zahteva pomembno poenostavitev pravil in tudi um, razširjanje postopk, eh, celotnih postopkov. Um, seveda, poenostavitev pravil ni vedno enostavna, saj prihaja na tem področju do veliko korupcije. Uh, sedanja pravila imamo iz leta 2007-2008 in vsi udeleženi seveda potrebujo uh, določen čas za to, da se navadijo na ta pravila. Če bi komisija bolj posegala v postopek, pa bi, morali, bi morala biti nova pravila takšna, da prispevajo k preglednosti in tudi rezultati bi morali biti javno objavljeni, tako da bi vsi ponudniki, ki ne dobijo ponudbe, imeli možnost, da se pozanimajo o tem, zakaj niso bili izbrani in da imajo tudi možnost za to, da mora biti podajo pritožbo na izbiro. Sem proti vsem postopkom, ki bi omejili pravo javnih naročil. To uh, ne bi bilo v korist preglednosti. Žlasti govorim o ideji o odpravi mejnih vrednosti na evropski ravni. Gospod Čevat je dobro ponazoril, da ni potrebno zvišati mejne vrednosti, kajti vedno znova se dogaja, da ne dobimo veliko ponudb strani tujih eh, ponudnikov. Mislim, da bi morala komisija na podlagi študij najprej dokazati, da sedanje mejne vrednosti niso primerne, če jih želi spremeniti. Eh, seveda pa je potrebno poštevati tudi dogovore v okviru STO, ko gre za javno naročanje. Treč, tretjič, socialni kriteriji. Eh, res je, potrebno je upoštevati okoljske in pa socialne kriterije, ampak to moramo narediti na pravilni način. Podpiram zahtevo poročila Rule, eh, da se predvsem zavežemo najbolj gospodarni ponudbi. Eh, ne sme biti glavni kriterij, kriterij cena. Eh, cena je kriterij samo, če ni, velik, eh, če ni nekih velikih razlik med standardi posameznih produktov. Pa še nekaj bi želel povedati o majhnih in srednje velikih podjetij. Ta so bila že večkrat omenjena. Moramo skušati bolje uplesti MSP v postopke javnih naročil. Eh, kolegica Vajler je tukaj podala določene predloge, tudi jezikovne ovire so bile omenjene. Eh, v glavnem vsem tem področjem se je še potrebno posvetiti. Hvala. Hvala lepa Jurgenu Krojcmanu, sedaj pa gospod Miller iz eh, Mađarskega parlamenta. Hvala lepa. Javna naročila so občutljivo področje, prav tako je to področje tudi izredno pomembno. Slišali smo, da tukaj obstajajo problemi um, korupcije, goljufanja in uh, prav gotovo imajo vse države članice s tem že praktične izkušnje. Prav tako imamo spore na področju notranje politike, tudi to ima opraviti z javnimi naročili ne nazadnje govorimo o dakoplačevalskem denarju. Če bomo tukaj izgubili zaupanje naših dakoplačevalcev, bomo se soočali s težavami. Tako uh, Eh, industrija, kakor politika bodo izgubile zaupanje. Zato potrebujemo pravo zakonodajo v vseh državah članicah, potrebujemo enotno zakonodajo in veselimo se zelene knjige na to temo. Prav gotovo bo ponudila veliko priporočil. Nekaj eh, priporočil glede tega, kako se boriti proti korupciji. Obstaja neko področje, ki je izredno pomembno, prav gotovo so se številne države članice s tem že srečali in sicer gre za eh, dražbe. Ko gre za razpise. Eh, ponudniki podjetja, ki se prijavljajo na razpise, morajo resnično imeti čiste kartoteke. Eh, pogosto se na, se na razpise oglašajo um, ponudniki z zelo atraktivnimi ponudbami, pa pravzaprav ne veš, kdo za tem stoji. Če se želimo izkoristiti, eh, če, se, eh, če želimo preprečiti goljufije, potem moramo resnično vedeti, kakšna je zgodovina uh, teh podjetij in kakšna točno so. Menimo, da je je potrebno zagotoviti tudi javne informacije za javnost. Če se nekdo odloči za ponudbo, mora dati na razpolago tudi eh, vse ustrezne informacije, s kom eh, bodo pri tem sodelovali, kdo bodo podizvajalci in tako naprej. Pogosto Majhna in velika podjetja ostanejo ob strani, ker nimajo dovolj zmogljivosti, dovolj denarja in lahko postanejo tudi žrtve goljufi. Potrebujemo javno obveščanje in potrebujemo preglednost. Na ta način bi izboljšali položaj MSP-ev. Govorili smo tudi so o subsidijarnosti, o odgovornosti držav članic. Mislim, da bi lahko šli uh, tukaj dlje. Moja stranka je ekološka stranka in. Uh, Podali smo pobudo za resolucijo v mačarskem parlamentu. Gre za resolucijo, ki se nanaša ravno na naslednje. Preden je objavljeno javno naročilo, je potrebno upoštevati mnenja lokalnih eh, eh, udeležencev. Naprimer, če želiš majhen lokalni projekt, se moraš pogovarjati s civilno družbo, s strokovnimi družbami, moraš jih poprašati za mnenje, za povratne informacije, preden dejansko začneš za postopkom javnega naročanja. Če tega ne bomo počeli, bomo izgubljali zaupanje. Hvala lepa za ta praktična priporočila. Prav gotovo ta temeljijo na vaših izkušnjah. Naslednji je gospod Veslund iz švedskega parlamenta in pa potem gospa eh, Koraca Bild, evropska poslanka. Eh, Hvala lepa ko govorimo o majhnih in srednje velikih podjetjih, se mi zdi, da je najboljši na svet naslednji. Potrebno je znižati administrativna bremena. Ko se sestajamo z majhnim in velikim podjetji, kot švedski poslanci, nam povedo, da ne sodelujejo v javnih naročilih, ker je vse skupaj preveč zapleteno, eh, da skoraj potrebuješ eh, odvetnika za to, da se lahko prijaviš na nek razpis. Se pravi, zelo dobro bi bilo, če bi poenostavili celoten postopek. Druga pripomba, ki sem jo želel podati. Predlagamo, da bi razpise razbili na manjše razpise. To bi lahko bila dobra, uh, dobra ideja, nekakšna razdrobljenost razpisov, če želite. Pravzaprav sem pa želel spregovoriti um, ehm, za to, da bi podaril to, kar je prej povedal moj kolega. Najprej je potrebno podati dobre zahteve, eh, socialne zahteve, uh, okoljske zahteve. Vsakič, ko prihaja do ehm, javnih naročil mora biti najprej zagotovljeno tem kriterijem. Govorimo, da želimo dobro okoljsko zakonodajo, socialno zakonodajo, ko gre za javno naročila, pa tega ne upoštevamo. To ni dosledno. To je To so kriteriji, ki bi morali biti izpolnjeni. Pa še nekaj bi želel izpostaviti. Gre tudi za socialno skrb, za socialno odgovornost. To je pomembno za nas, pa tudi za druge dele Evrope. Eh, moramo zahtevati, da se to upošteva pri kolektivnih pogodbah in pri drugih modelih, ki obstajajo v državah članicah. Ne smemo dovoljevati da prihaja do primerov, ko so javna naročila namenjena samo določenemu delu družbe. Um, prav tako moramo preprečevati socialni dumping, uh, dumping na področju plač. Javna naročila morajo pomeniti, da moramo kar najbolje izkoristiti eh, naše vire, da moramo zagotoviti, da se ti skoriščajo na kakovosten način. Zato moramo biti jasni glede tega, eh, kaj želimo, kakšni so kriteriji, kakšne so zahteve, ko gre za eh, socialne vidike, za okoljske vidike, za vidike dobrobiti živali. Eh, ko bomo lahko zagotovili, da bodo upoštevane vse te razsežnosti, bodo tudi javna naročila bolj kvalitetna. Um, no, sedaj se bližamo koncu uh, razprave. Koraca, gospa Koraca Bil bo naslednja. Eh, oprostite, nisem vam še dal besede, pravi predsedujoči. Povedal sem, da želim eh, povedati, kdo so naslednji govorniki. Želel sem našteti prihodne govornike in da bomo potem eh, zaključili seznamom govornikov. Končati moramo ob 12. uri in 30 minut, gospod Krisas, gospa Gebhardt in pa še gospa Tuin. To je seznam govornikov, eh, nadaljni govornikov ne bomo sprejemali in seveda bo na koncu povzela še gospa Rüle kot naša poročevalka. Sedaj pa gospa Koraca Bild vam z veseljem daje besedo. Eh, hvala lepa. Eh, ne želim, da bi to postala švedska razprava, ampak eh, pomembno se mi zdi to, kar sta povedala predstavnika švedskega parlamenta. Naj povem, da se tukaj ne zauzemamo za nacionalizem. Ne moreš napraviti Evropsko unijo za krivca, če želi Švedska ali pa katerakoli druga država uvesti nova pravila glede dobrobiti živali. Ne moreš usiliti eh, celotni Evropski uniji, da ima enaka pravila kot Švedska. Seveda lahko kupujemo od Danske, od Nemčije ali katerekoli druge države, eh, lahko kupujemo hrano za otroke v šolah, ampak če ti spoštujejo enake kriterije in pa pravila, ki veljajo na ravni Evropske unije. To je potrebno razjasniti ko gre za javna naročila na področju prehrane, postajajo razprave pogosto zelo čustvene in zato sem želela to razjasniti. Strinjam se s tem, da ne sme biti edini kriterij nizka cena, ko gre za javna naročila, ampak moramo dobiti določeno vrednost za svoj denar. Ampak nismo še točno določili, kaj to pomeni. Če, pos, če govorimo naprimer o kriteriju okolju prijazno, potem Eh, tega ne moremo zagotoviti za marsikateri lokalni proizvod. Tukaj ni glavni kriterij prevoz, vse skupaj mora temeljiti na znanju in pa na raziskavah. V tem smislu sem vložila tudi predlog spremembe in vesela sem, da je ta bil upoštevan v poročilu. Posebno pozornost je potrebno nam dome, eh, nameniti prehranam, ko gre za javna naročila, ko gre za šole, bolnišnice in pa tako naprej. Res je, da moramo znižati administrativna bremena, pos, poenostaviti pravila, poskrbeti za prožnost in eh, Zagotoviti moramo, da bodo imela vsa podjetja, tudi MSP, enak dostop do trga. Eh, ne morda z enakimi pravili, ampak z enako možnostjo, da vstopijo na trg javnih naročil. Hvala, gospa Koraca Bild. Naslednji bo gospod eh, Kustaš iz eh, Avstrije. Hvala lepa. Vprašanje najcenejšega ponudnika je skoraj toliko staro kot vprašanje javnih naročil. Um, številne države že ločijo na najboljšega ponudnika in pa najcenejšega ponudnika. In upam, da bomo v prihodnosti lahko li dali več, uh, večjo težo tudi drugim kriterijem, socialnim, okoljskim, uh, dobrobiti živali in pa tako naprej. Gre za to, da moramo postaviti dobre kriterije tudi za ocenitev negospodarskih kriterijev. Potem vprašanje fleksibilizacije, poenostavitve. Tudi to je lahko v nasprotju z vprašanjem pravne varnosti. To, ta je po eni strani za ponudnika, torej eh, je potrebno zagotoviti pravno varnost, po drugi strani pa se z, na enostaven način lahko ustavi uh, postopek, se najde napake v postopku in s tem se vse skupaj uh, zavleče. Želim opozoriti, opozoriti na to, da večja prožnost ni, ne pomeni vedno bolj enostavnega postopka in vedno ne dosežemo s tem uh, objektivnih rezultatov. Dolgo sem delal na področju javnih naročil. Eh, tisti, ki objavljajo razpise, eh, se pogosto soočajo z težavami, ko skušajo biti objektivni pri svojem delu. Še nekaj o majhnih in srednje velikih podjetjih. Eh, Ta se pogosto ne želijo odeleževati pri javnih naročilih, saj se jim zdi, da sploh nimajo nobenih možnosti. Eh, preveč je administrativnih bremen, preveč skupaj vse stane in tako naprej. Gre za to, da moramo MSP-jem vzeti ta strah in jih spodbuditi k temu, da se udeležujejo v javnih razpisih. V Avstriji od leta 2001 obstaja javna, javni organ, ki se ukvarja z javnimi naročili um, ki zbira uh, javne razpise in potem v tem imenu, v imenu njih objavlja razpise. Ampak pogosto uh, se nam očita, da je tudi ta način uh, negativen za majhna in srednje velika podjetja. Uh, sedaj ima ta isti organ tudi um, seminarje obveščanja za majhna in srednja velika podjetja. Majhna in srednja velika podjetja so motor gospodarstva tako v Avstriji, kakor tudi druge v Evropi. Um, in uh, ta organ se skuša ukvarjati s tem, da bi obveščal majhna in srednja velika podjetja, da, tako da se ta več ne. Um, nimajo zadržkov, da se ne bi prijavila na javna naročila. Hvala lepa, gospod Kustaš. Sedaj pa še gospod Sengalis iz italijanskega senata. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa tudi za delo, ki ste ga upravili. Sam bi se nakratko osredotočil na mala in srednja velika podjetja. To so storili že drugi kolegi pred menoj. Skušal bom podati bolj konkretne smernice v zvezi s tem. Male in srednje velika podjetja težko dostopajo v moji državi in tudi v drugih državah do javnih razpisov, do javnih naročil, zlasti tistih finančnih. Zato, kot eh, je bilo predlagano, bi morali vzpostaviti ustrezne finančne instrumente, ki bi omogočali tudi uporabo tveganega kapitala pri malih in srednje velikih podjetjih, zato da bi leta lahko sodelovala pri javnih naročilih. Na nek način bi bila to proti garancija državnemu jamstvu. Poleg tega je tu tudi vprašanje obdobja plačila pri javnih naročilih. Pri nas v Italiji so v zvezi s tem precejšnje zamude pri javnih naročilih, se sredstva ne izplačajo hitro. Med državami članicami Evropske unije tudi glede tega obstajajo velike razlike. Ponavadi na teh naročilih dajo prednost posameznim konzorcijam, potem mrežam, v katere se združujejo male in srednje velika podjetja. Opredeljene naj bi bile tudi kvote, tako kot v ZDA, torej kvote, ki bi jih namenili posebej posebej malim in srednje velikim podjetjem v specifičnih sektorjih. Vse treba seveda uskladiti z BDP-jo na nacionalni ravni. Kot smo slišali, bi morali poenostaviti tudi sama pravila glede vključevanja v javna naročila in razpise. Pomembno je, kako se izbirajo posamezna podjetja. Zagotoviti je treba kakovostni pregled predvsem pa bi morali prepovedati udeležbo pri javnih naročilih organiziranim kriminalnim združbam in tistim poslovnim enotam, ki ne zagotavljajo zadostne preglednosti. Mislim, da bi morali predvsem poskrbeti za to, da bi na javnih naročilih ne samo dali prednost gradbenim podjetjem, temveč tudi drugim podjetjem, finančnim in bančnim. Je pa res, da pri teh podjetjih težko nadzorujemo to, komu v okviru dobljenega javnega naročila daja ta podjetja delo v izvajanju v obliki pod izvajalcem. To je še zlasti pomembno pri javnih naročilih večje vrednosti. Zagotoviti je treba, da bodo prava podjetja lahko sodelovala pri teh naročilih. Hvala. Še zadnja dva govornika iz Evropskega parlamenta, najprej gospa Gebhardt. Eh, Hvala lepa. Naj se krat zauvem na to, kar je povedal gospod Sangali. Pred kratkim smo sprejeli ko zakonodaje, kjer eh, se spoštuje plačilne roke. Eh, to zakonodaje je potrebno še začeti izvajati v država članicah, torej to, kar ste predlagali, je Eh, je že na poti in uh, tukaj govorim tudi v imenu gospe Weiler, um, ki je bila poročevalka v tej temi, zato da, tako da če imate še kakšno vprašanje, se lahko obrnite tudi na njo. Želela pa sem spregovoriti o neki drugi temi, nisem imela namena uh, se javiti v tem delu razprave, ampak želela sem uh, še nekaj povedati o vprašanju najcenejšega in pa najugodnejšega ponudnika. Um, v zakonodaji leta 2005 smo govorili samo o najugodnejši ponudbi uh, in ne o najcenejši ponudbi. Vedno smo rekli, da moramo razumno ravnati z okoplačevalskim denarjem in to pomeni, da moramo staviti tudi na kakovost, niso vedno najcenejši proizvodi najboljši. Se pravi, je potrebno je paziti tudi na kakovost proizvodov. Potem potrebno je upoštevati tudi to, da morajo biti delojemalci ustrezno plačani. In tudi to je razumen odnos do davkoplačevalcev. Če se zaposluje ljudi ob nespoštovanju socialnih kriterijev, potem eh, mora spet biti davkoplačevalec tisti, ki mora plačati za njihovo socialno varnost ali pa mora prispevati uh, k drugim prispevkom, ker ti niso dovolj visoki. Ko govorimo o najugodnejši ponudbi, moramo gledati ne samo kratkoročno, ampak tudi srednje in dolgoročno. In zato so pomembne, in zato so kriteriji, ki jih sprejemamo, tako pomembni. Na ta način lahko dolgoročno, razumno ravnamo z davkoplačevalskim denarjem, to pomeni upoštevanje kvalitete, tarif, in pa uh, odgovarja tudi na vprašanje, kako ravnati z eh, pod eh, izvajalci. Tudi pod izvajalci mora spoštovati vse predpisane kriterije. To je izredno pomembno. Hvala. Hvala lepša, najlepša hvala, gospa Gebhardt, da ste spostavili ta vprašanja, ki so pravzaprav bistvo dela, ki ga opravlja naš odbor. Sedaj pa še zadnji govornik preden bomo naredili pozite, gospod Zatun. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi Hajde Rile za to poročilo. Se opravičujem, bom govorila po polsko. I, um, Hajde odnesla še tak, jak velomovcov um, in včeraj in Hajde Rile in tudi mnogi govorniki danes in včeraj so omenjali forum v Krakovu. Sem vesela, da ste dobili navdih za nadaljne delo na tem forumu. Mislim, da je to tudi dober predlog, kako nadaljevati z razpravo, kako se pogovarjati s strokovnjaki, s profesionalci, ki zastopajo posamezne sektorje, kako bi se morali pogovarjati tudi med seboj. Sama sicer nisem sodelovala na delavnici, ki jo je omenila Hajde sodelovala sem na delavnici oziroma okrogli mizi o javnih naročilih, bi pa vseeno imela dve pripombi. Omenjate merilo najnižje cene. Kolikor vem, se sedaj od tega oddaljujemo, vendar imamo države članice kar nekaj izkušenj s tem. Pri javnih naročilih imamo vsi svoje osebne izkušnje. Kot veste, Polska trenutno gradi veliko cest, in merilo najnižje cene je zagotovo velik problem za vlagatelje, zato ker gre vse skupaj potem na račun kakovosti. Vsi, s katerimi sem se o tej temi pogovarjala, so izpostavili prav ta problem. Potem pa je tu vprašanje koncesij. ali se dovolj pogosto pogovarjamo o koncesijah. Govorili smo sicer o preglednosti, vendar koncesije niso del javnih naročil. Morda je to tisto, kar uničuje preglednost. Kolikor vem, naj bi Evropska komisija pripravila tudi študijo učinka, če bodo koncesije vključene v javna naročila. Obstaja morda kakšen rok, dokdaj naj komisija to predlaga ali bo komisija lahko to vlekla v nedogled? Ste morda opredelili tudi sektorje, ki jih bo študija vključila? Namreč v državah in tudi na nižjih ravneh opažamo, da se nekateri izogibajo javnim naročilom prav zaradi tega, ker so jim podeljene koncesije. Mi si želimo seveda izogniti izkrivljanju na notranjem trgu, želimo se odreči tudi protekcionizmu, zato bi se morali po mojem pogovoriti o koncesijah. Hvala lepa. Vi ste vodilna članica polske delegacije v našem odboru, zato je prav, da ste pravzaprav vi sklenili to razpravo. Hajde, Rula pa bo imela tri minute, da zaključi razpravo v svojem poročilu je seveda predlagala tudi nadaljne korake, ki bi jih bilo smiselno storiti. Opisan je tudi časovni okvir. Gospa Rile, izvolite. No, Skušam biti kratka. Najprej se zahvaljujem za vse prispevke. Moje poročilo Eh, bo obravnavano oktobra na plenarnem zasedanju, njem se bo tudi glasovalo, potem bomo počakali na predloge komisije. Komisija je predlagala, da bo decembra predlagala svežen za predelavo celotnega področja javnih naročil, najprej uh, revizija direktive eh, o javnih naročilih kot takšne, potem uh, koncesije za uh, storitve in pa še nekaj na temo vzajemnosti in zakonodaja glede nepravičnih eh, ponudb. Potem bomo obravnavali ta zakonodajni svežen. Sedaj pa nekaj o vprašanjih, ki so se pojavila. Najprej nekaj o koncesijah. Kakor veste, tukaj parlament zauzel kritično stališče. Namreč smo mnenja, da zadnje sodbe Evropskega sodišča uh, Eh, že ponujajo zadostno stopnjo pravne varnosti. Istočasno pa gotavljamo, da praksa v državah članicah ni zadovoljiva in eh, zato je težko to vse skupaj zajeti v zakonodaji. Komisija do sedaj ni uspela dokazati, da tukaj prihaja do eh, razdrobljevanja trga. Komisija je povedala, da želi podati enostaven zakonodajni predlog. Počakati bomo morali, da vidimo, kakšen ta predlog bo in eh, morali bomo počakati tudi na to, kaj bo gotovljeno glede koncesij, ki nimajo neposredno praviti za javnimi naročili. Eh, gre za ehm, tudi koncesij. Gre tudi za ostale koncesije, ki ne spadajo na področje javnih naročil. Uh, Potem še javna naročila, eh, ki bi bila namenjena trajnostnemu razvoju in pa inovacijam. Eh, tukaj ne želimo preveč predpisovati, kajti vse skupaj je v pristojnosti držav članic. Seveda mora obstajati jasna povezava s eh, predmetom naročila. Tukaj obstajajo nejasnosti na področju dobrobiti živali, zaščite živali, kako so pozorili švedski kolegi. To se nanaša na to, kako je proizvedeno meso in ne na meso samo, ampak tudi to bi moralo biti možno. Zato moramo upoštevati tudi celoten proizvodni postopek pri javnih poročilih. In to ne šele na koncu razpisa, pri eh, sklepanju pogodbe, ampak že na začetku pri tehničnih specifikacijah. Enako velja za teme kot naprimer prisilno delo, delo otrok. Eh, tudi to se nanaša na način, kako je proizvod proizveden in ne na proizvod sam. Se pravi, tudi uh, te postopke potrebno upoštevati in upam, da bomo takrat lahko zagotovili tudi ustrezne določbe na področju zaščite živali. Majhne se ne velika podjetja, najpomembnejše je bolj enostavni postopki, potem, kakor je opozoril avstrijski kolega, več pomoči, več podpore, več informacij MSP-jem in potem tudi manjši napor pri zbiranju dokumentov, potrebno je zagotoviti tudi. V, um, majhnim in srednjim podjetjem primerna finančna jamčenja. In pa še zadnja točka, korupcija. Tudi tukaj je bilo podanih nekaj pomembnih idej, pomembno je vprašanje preglednosti. Um, In uh, enako velja tudi za preglednost pri um, izbiranju podizvajalcev in tako naprej če prihaja do izključitve. Um, Če prihaja do izključitve posameznih ponudnikov zaradi korupcije, potem mora biti o tem obvečene tudi druge uh, države članice. Hvala lepa za delo, ki ste ga upravili kot poročevalka. Hvala lepa za vse današnje prispevke. Upam, da boste ostali v stiku z nami. Gospen gospodi, sedaj pa nas čaka še sklepni del. Med kosilom in vami stojijo samo še trije predsedujoči. Zavedamo se, kakšno odgovornost nosimo. Vsak izmed so predsedujočih bo podal nekaj ključnih točk kot povzetek. Začel bom so predsedujočima iz polskega sejma. Sam pa bi rad povedal na začetku to, da mi je bilo veliko veselje sodelovati z obema. Sodelovanje s polsko vlado do sedaj je bilo zelo dobro. Včeraj ste že slišali, da kar zadeva vprašanja notranjega trga, so to pomembno vprašanje tudi za polsko predsedstvo. Nam se zdi to zelo spodbudno, verjetno tudi vam, predstavnikom nacionalnih parlamentov, ki ste danes z nami. Veseli smo, da ste organizirali prejšnji vikend v Krakovu tudi forum na to temo. Danes in včeraj je prav tako potekala zelo dobra razprava z vami. Pri tem forumu o notranjem trgu pa je bilo pomembno predvsem to, da smo imeli ne samo te razprave znotraj foruma, temveč tudi poseben sejem v centru Krakova. Prebivalci so se odeležili tega sejma zanimalo jih je, kaj jim ponuja notranji trg. Ena od naših misij, ki smo si jih zadali kot odbor, je bila, da naredimo vse za to, da bi notranji trg govoril v imenu državljanov in potrošnikov, da zagovarja njihova stališča. Tudi poročilo kolegice Gebhardt govori o tem. Podali smo tudi zahtevo, da se začne obravnavati 20 največjih skrbi državljanov. Želimo si, da bi notranji trg govoril v imenu potrošnikov in državljanov, da bi jih tudi nagovarjal. Nacionalni parlamenti so seveda naši zavezniki v tem procesu. Zavedamo se, da obstaja ogromno priložnosti, ki jih še nismo odkrili. Ljudje imajo priložnost, da uveljavljajo svoje pravice tudi znotraj notranjega trga, lahko storijo več za to, da se oblikujejo nova delovna mesta, zagotovi tudi gospodarska rast. Predvsem pa bi se morali ukvarjati s pomisleki državljanov, ko naprimer pri čezmejnem nakupovanju ne vedo sploh, na koga naj se obrnejo, če naletijo na težave ali če imajo težave pri vstopanju v stik z operaterji ali dobavitelji, ki jim ponujajo storitve. Internet, dostop do digitalnih storitev, to sta tudi dve zelo pomembni tematiki. Mislim, da je vse to usklajeno s cilji, ki smo si jih zastavili na področju notranjega trga. Državljane verjetno najbolj frustrira to, da smo jim dali dostop do tega čudovitega orodja, ki ima mogoče, da dostopajo do produktov in storitev. Posod po Evropi v praksi pa potem ugotovijo, da niso deležni tistega, do česar so upravičeni. Tako da tu obstaja vrzel v sami percepciji, v samem dojemanju. Ko smo govorili o digitalnem gospodarstvu, smo jasno izpostavili, kje se pojavljajo pomankljivosti na notranjem trgu. Vemo, katera orodja so na voljo znotraj tega trga, naprimer priznavanje kvalifikacij in um, javna naročila, to je ključnega pomena, to so tudi dva ključna zakonodajna akta. Vi ste nam dali kar nekaj zamisli v zvezi s tem, delili ste tudi svoje pomisleke, svoje frustracije in mi smo pripravljeni glede tega nekaj tudi storiti. Vsem prijateljem iz nacionalnih parlamentov pa bi rad povedal še to, da je naš odbor med drugim tudi opravljal politično delo, še preden Evropska komisija poda svoj zakonodajni predlog, kar pomeni, da tudi mi želimo prispevati k oblikovanju dokončnega rezultata, ne pa da samo spreminjamo predloge, pri katerih spoh nismo imeli besede. Mislim, da bi Evropski parlament moral to večkrat storiti in vesel sem, da kolegice in kolegi iz vseh političnih skupin poznam vodje in koordinatore, ki so danes tudi z nami. In oni so se dogovorili, da bodo skupaj z menoj delali na tem, zato da bi mi skupaj lahko storili več. Tudi komisija se dobro odziva na to, enako velja za države članice. Želeli bi si, da se tudi vi vključiti v to razvojno fazo, zato smo tudi imeli več sestankov z nacionalnimi parlamenti, ko smo pripravljali vsa ta ključna poročila. Zelo smo predani temu, da bi sodelovali z vami. Če želite, da se organizira skupen sestanek ali videokonferenca, potem bomo z veseljem skušali ugoditi vaši želji. Tudi mi obiskujemo druge države članice in države kandidatke, pogovarjamo se o vprašanjih z področja notranjega trga. Kmalo bomo odpotovali v Turčijo, kjer se bomo pogovarjali s turškimi kolegi, šli bomo tudi na Hrvaško, na Dansko. Danska je naslednja država, ki bo predsedovala Evropski uniji. Vemo, da Danska želi nadaljevati delo, ki ga bo zasnovalo polsko predsedstvo. Stik, ki ste ga vzpostavili z nami, je bil dober. Hvala za to energično sodelovanje, za izvrstne prispevke. Najlepša hvala, da ste se resno odeležili vsake razprave. Upam, da boste to sporočilo odnesli nazaj v svoje parlamente. V veliko čas mi je bilo, da sem lahko sopredsedoval temu zasedanju. Z veseljem sem se odeležil te interakcije z vami. Upam, da bomo na naslednjem skupnem sestanku sedeli v dvorani, kjer vam bomo lahko stalno zagotavljali tudi čaj in kavo in boljše storitve. Vseeno pa ste dobili priložnost spregovoriti v tej dvorani, tudi to je čudovita izkušnja. Veliko oseb spremlja ta dogodek. Tudi spletno predvajanje do sedaj ni tako zelo dobro potekalo, kot smo sklepali, kajti rekli so mi, da tisti, ki so spremljali zasedanje preko interneta, niso videli slike posameznega govorca, ampak samo predsedniško mizo. Kolegice in kolegi vedo, da sem naklonjen temu, da ste v stikih z nami, da nam pošiljate pisma, da pri, postanete prijatelji odbora IMKO, zato da vam lahko še pred vsakim sestankom pošljemo novičnik, preko katerega prejmete tudi informacije o vseh tematikah, s katerimi se ukvarjamo. Seveda se veselimo tudi vaših prispevkov. Najlepša hvala, ker ste prišli. Za konec pa bi rad rekel samo še to, da sem resnično zadovoljen, da sta oba doma polskega parlamenta, sejem in senat, sprejela odločitev, da bo na tem medparlamentarnem sestanku ključna tema prav notranji trg. Vesel sem, da ste sprejeli to pobudo in najlepša hvala, da ste nas združili. Sedaj pa predajam besedo gospodoma Vrovinskemu in gospodu Červinskemu za sklepne besede. Eh, najlepša hvala gospod predsedujoči. Kot ste sami ravno kar omenili, e, Še dva prispevka bodo naši gostje morali slišati pred kosilom. Najprej bi sam rad povedal, da sem izredno zadovoljen. Tudi zaradi vzdušja, ki je vladalo na tem zasedanju, Mnogo podrobnosti smo slišali, vidimo, da bomo v prihodnje morali obravnavati še ogromno vidikov. Kaj bi rekli, ko se bomo vrnili na Polsko? Ogromno tem obstaja. To so teme, ki so pomembne. Če bi čisto vsako sporočilo posredovali, bi unesli zmedo. Govorili smo podrobno o o infrastrukturi, o telekomunikacijah, o direktivah, da bi se izognili temu kaosu, do katerega bi lahko prišlo, predlagam, da na polsko prenesem eno samo sporočilo in tega bom delil tudi z vami. Če se ozremo nazaj, kam smo želeli iti, kje so korenine Evropske unije, bi rekel, da obstaja več poti. Lahko se osredotočimo na nacionalne probleme, lahko pa smo bolj pogumni in se odločimo za spremembo. Morda se bo v prihodnje skazalo, da je ta sprememba zelo koristna za naše državljane. Včeraj ste rekli, da v vaših državah prav tako obstajajo mnogi pomisleki in bojazni glede prihodnosti skupnega enotnega trga. Rekli ste, da vas skrbi tudi trg dela, predvsem izkrivljanja, ki se tam pojavljajo. Vendar resnično imam občutek, da ste pripravljeni pozitivno delovati in unesti spremembe. Nedavno sem prebral pregovor iz ene od držav, ki se glasi nekako tako. Če želiš osvojiti neosvojeno ozemlje, potem nikar ne sili ljudi, da bodo zgradili ladjo, temveč jih prepričaj v to, da si želijo videti to neosvojeno, neznano zemljo. Če se vrnemo nazaj na korenine Evrope, potem lahko sklenem, da imamo ogromno željo za to, da bi bili proizvodi in storitve cenejši. Želimo si, da bi imeli na voljo tudi boljšo administracijo. Če pa želimo vse to doseči, moramo najprej razrešiti težave, o katerih smo se pogovarjali včeraj in danes. Pravzaprav imamo možnost izbire. To je omenila pravzaprav. Prav Švedska in druge skandinavske države, na primer, ali bomo gradili mline na veter, zato da bi pridobili dodatno silo in energijo. Sam sem že priča takšni energiji, takšni sili. Vidim, da lahko posamezne države in kulture prispevajo k izgradnji nečesa skupnega skupaj z državljani bomo lahko potem rekli, da niso niti komisija, niti poslanci bili tisti, ki so nekaj oblikovali in se nečesa domislili, da to izvira od nas, od državljanov Evrope. Zelo vesel sem, da sem lahko sodeloval na tem dogodku. Michael Harbour, sopredsedujoči, se je zahvalil vsem. Sam bi se rad zahvalil predvsem njemu, zato ker je izvrstno opravil pripravljalno delo. Tisto, kar smo mi morali storiti, je bilo samo to, da smo prebrali, kar je on pripravil. Naša naloga je bila torej enostavna, povsem nezapletena. Največje veselje pa mi je bilo to, da sem bil lahko v stiku z vami. Srečno pot nazaj domov upam, da se bomo kmalo pogovarjali tudi o tem, kako izboljšati našo Evropo. Šanovni Pajso, to už bom že ostatni gost. Gospe in gospodje, še zadnji prispevek in tudi najkrajši. Predsednik Harbor je že povedal, da je bil ta sestanek uspešen, da je tudi odbor Inko dosegal izvrstne rezultate. Sam moram reči, da sem navdušen nad tem. Kolega Črvinski je rekel, da smo zelo hvaležni, da je bila dana pobuda. Šlo je za skupno pobudo, ki je prišla strani polskega predsedstva in strani gospoda Harborja. Namreč, da se zasedanje skupnega odbora nameni temi notranjega trga. V roku enega tedna smo tako sodelovali na dveh pomembnih evropskih dogodkih, kjer smo govorili o tej temi. Prvi dogodek je bil danes pogosto omenjen, ta dogodek je potekal na enem od starih trgov najstarejšega polskega mesta v Krakovu. Drugi dogodek je ta, ki poteka v tem trenutku. Mislim, da govorim v imenu vseh v polski delegaciji in lahko rečem, da bomo vsi, ki smo bili ponovno izvoljeni za naslednji mandat v nedeljo, da bomo še naprej trdo delali v svojih odborih, zlasti v odboru za gospodarske zadeve. Z lokalnim problemom smo se večkrat ukvarjali, pogovarjali smo se tudi o notranjem trgu. Upoštevali bomo tudi vaše dodatne predloge. V prihodnje bomo pri tem še sodelovali. Gospa Hanslik, gospa Ruratun, gospod Časkovski, to so naši ambasadori, polski poslanci v Evropskem parlamentu, ki se ukvarjajo z vprašanjem notranjega trga. Veliko kakovostnih sogovornikov lahko najdete tudi v polskem parlamentu. Enotni trg, gospe in gospodje, je velik projekt, prinaša nam številne priložnosti, ki bi jih morali izkoristiti in mislim, da bo tudi odločilnega pomena za našo prihodnost. Za zaključek pa naj povem še to, da si resnično želim, da bi ta projekt tudi zaradi ukrepov komisije, parlament, sta in vas, gospod predsednik, postal uspešen. Upam, da bo Evropska unija s tem projektom dosegla velik uspeh in da bo to koristilo tudi vsem tistim državljanom, ki naj bi tudi imeli koristi. Od tega, kar ta notranji trg ponuja, najlepša hvala. Takže naše spotkanje. Torej, gospe in gospodje, s tem tudi zaključujem zasedanje. Najlepša hvala za vašo udeležbo. Srečno pot nazaj domov.